mes chers collègues, je vous. Collègues, prosim, sedite. J'ouvre la séance. Bomo začeli z našim odborom za proračun in rad bi preveril naš dnevni red, ali ga lahko potrdimo. V redu, smo potrdili dnevni red. Dobrodošli vsi člani odbora, prav tako tudi prav tako pozdravljam naše goste, kajti danes imamo drugo spremljevalno skupino, kjer bomo pripravili umestni pregled večletnega finančnega okvira. Prav tako še posebej pozdravljam kolege iz drugih odborov, ki so tukaj. Prav tako pozdravljam predstavnike Evropske komisije, GD Birch, MOVE, Mobilnost, Transport, eh, RTD eh, za raziskave in razvoj, inovacije, ter tudi gospod Jean-Pierre Bourguignon, Eh, ki je tukaj predstavnik sveta za raziskave. Torej, hvala lepa, da ste prišli. To je danes prvo letošnje srečanje. Zato naj povem, da vaše sodelovanje pri odboru za proračun je zelo dobrodošlo. Res mi je veliko zadovoljstvo, da lahko sodelujemo, kajti mislim, da gotovo nihče ni zafrustriran glede tega, kaj želimo narediti in koliko sredstev imamo na voljo. Torej, predsednik komisije je nedavno dejal, da je bilo leto 2015 grozljivo in da si moramo želeti, da leto 2016 ne bo slabše. No in po zaslugi našega sodelovanja bo gotovo leto 2016 boljše kot pa prejšnje. Prav tako hvala lepa vsem kolegom iz sekretarata eh, našega odbora in pa drugih odborov. Prav tako hvala lepa političnim svetovalcem, vsi dobrodošli in tudi tolmači, brez katerih eh, naše razprave ne bi bile tako zelo subtilne in precizne. Torej, Hvala lepo vsem in dobrodošli vsi. Prav tako pa naj povem še nekaj smernic za naše delo. Koordinatorji so se sestali in odločili so se, da bodo pripravili mnenje glede dodane vrednosti za eko in tudi glede boja proti golfijam na področju DDV. Imamo stalne pročevalce za lastna sredstva. Eh, kolega Deprin Levadovski. Prav tako pripravljamo mnenje za TRAN, eh, enotne predpisi za civilno letalstvo in pa za vzpostavitev EU eh, e agende, ozma, agencije za letalsko varnost. Stalni poročevalec je kolega Jens Geier. Prav tako imamo pravilo 54 za odbor regij, za vzpostavitev strukturnih programov in reform za obdobje 2017-2020 in za uh, dodatne predpise za finančne uh, instrumente in pa ZECB uh, eh, bo kolegica Gardija Zabal, pročvalka bo pristojna za finančne instrumente torej in bo sodelovala tudi z eh, skupino GUE, ki je predlagala predstavitev in pa stanega plačevalca za MFF. Prav tako smo povabili tudi predsednika komisije za odnose med EU in Turčjo, da ta sodeluje pri um, odboru za proračun. Uh, torej 8. do 11. februarja bo misija odšla v Turčjo in se ukvarjala s tem vprašanjem. Prav tako bo tudi 29. in 30. marca um, skupina sedmih članov odšla um, v Berlin oziroma Pariz in 17. Eh, decembra uh, je komisarka Georgieva izdala pismo glede performance-based eh, budgeting z vsemi temi določbami, ki jih imamo in tudi za vzpostavitev skupine strokovnjakov uh, in pa s časovnico za različna srečanja. Prav tako smo potrdili pismo, ki sem ga sam naslovil predsedniku konference predsednikov odborov glede delovnega načrta odbora za proračun za 2016. Prav tako bomo proračevalcu uh, eh, dali nalogo, da se ugotovi, kako okrepiti sodelovanje uh, med nami in pa odborom regij, ki je vedno zelo zahteven. In prav tako je tukaj še posebni odposlanec za disciplinske postopke um, za posebni zdravstveni odbor um, in pa sestrovanje tega z Evropskim sodiščem. Uh, potem um, Evropski sklad za strateške naložbe. Um, predsednik odborov so se strinjali, da čimprej pospešimo pogajanja z Evropsko uh, investicijsko banko, da dosežemo dogovor glede izmenjave informacij, uh, glede na uredbo EFSI. Ta pogajanja bodo potekala v ekipah, torej tam bodo vsi poročevalci in poročevalci v senci in sicer uh, 17. februarja, mislim, da o petih popovdne. Uh, uh, vsi boste kmalo dobili to vabilo. Prav tako smo se odločili, da bomo pripravili leto poročilo o izvajanju EFSI-ja. To bo um, to skupaj pripravili poročevalci za temeljno uredbo. Jose Manuel Fernandez uh, je glavni poročevalc pri tem in tukaj gre v glavnem za več predstavitev skupaj z predstavniki EIB, javnih organov ter pa tistih, ki bodo organizirali te projekte. Uh, Eh, na vsak način želimo poskrbeti, da bo parlament tudi odigral svojo vlogo in spremljal te dogodke. Danes dopoledne smo tudi upravili razpravo med eh, odborom regij Ekon Bač glede priprave poročila za eh, strukturne reforme in za program za strukturne reforme. In koordinatorji so ocenili to, da lahko regij tukaj opravi vodilno vlogo glede na člen 55 uredbe. Naš kolega predsednik eh, Ekona je menil, da mora Ekon prevzeti vodilno vlogo in da je um, regi lahko pridruženi odbor glede na člen 55. No, potem so se dogodki razpletli, kot so se, in spoštovali smo voljo koordinatorov in dejal sem takole, če bi Ekon želel probiti člen 55, potem. Eh, bi tudi odbor Buč eh, imel zadosti poblastil, da prevzame vodilno vlogo glede na člen 55. Odločitev še ni bila sprejeta, ker stališča niso bila medsebojno eh, usklajena. In sedaj čakamo na sodbo predsednika konference predsednikov odborov. Potem ste tudi dobili uh, zapisnike uh, z 3. in 10. decembra 2015. Ali ima kdo kakšno pripombo na to? nihče nima pripomp, ničesar ne želite spremeniti, v redu, zato lahko potrdimo ta zapisnik oziroma te zapisnike. No, sedaj pa bomo začeli pripravljati delo za revizijo večletnega finančnega okvira. In pozdravljam uh, naša soporočevalca Izabela Toma in Jan Albrecht. Tudi pozdravljamo predstavnike drugih odborov iz parlamenta, ki so tudi tukaj zainteresirani, kajti govorili bomo tudi o obzoru 2020 in pa CEF-u, torej o mehanizmu za povezovanje Evrope. In razpravo o mestnem pregledu in pa večletnem finančnem okviru 2014-2020 je bila začeta na začetku decembra. Tukaj v odboru za proračun smo s tem začeli in sicer na podlagi delovnega dokumenta, ki ste ga pripravila soproočevalca. In kot je bilo zapisano v tem dokumentu, v okviru pripravljalnih del za revizijo je odbor proračun želel preveriti delovanje novih instrumentov, ki so predvideni v uredbi za MFF in pa izvajanje programa ter pa prioritetnih politik za to, da se doseže glavne cilje Evropske strategije EU 2020. Več eh, spremljevalnih skupin smo organizirali eh, od marca naprej. Tam bodo tudi predstavniki Evropske komisije, ki bodo predstavili informacije glede tega, kako od leta 2014 naprej izvajamo te programe in instrumente in potem se bo pravila evalvacija teh eh, mehanizmov. Prva delovna skupina um, se osredotoča na instrumente za fleksibilnost pri CFP in potem še plačila. Ta skupina se je srečala 10. decembra 2015. Danes imamo drugo srečanje, drugo spremljevalno skupino. Komisijo bom povabili, da predstavi trenutno stanje glede izvajanja obzora 2020 in pa mehanizma za medsebojno povezovanje Evrope, torej CEF imamo še um, ločeni razdelek za CFP in potem še tretja zadnja skupina, bo pa 18. februarja in tam pogovora predvsem o migraciji in pa o zunanjem delovanju Evropske unije. In potem uh, bo končana priprava in sicer za predstavitvijo umestnega pregleda MFF in to bo v okviru odbora za proračun. 16. do 17. marca. Sedaj pa dajem besedo posebnim poročevalcem, gospod Tomaj, boste vi začeli, prosim. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik, z gospodom Olbehtom sva pripravila ta delovni dokument in pogledali smo, kaj želimo analizirati kot prioritete pri trenutnem izvajanju MFF-ja no, sva se kar hitro dogovorila o tem, da je treba proučiti, kje smo z obzorem 2020 in pa s CEFom. Na vsak način se nam je zdelo nujno, da to storimo, kajti očitno je, da sta ta dva programa simptomatična za širšo sliko v bistvu širšo sliko slabega delovanja na področju proračuna, disfunkcionalnosti bi lahko rekla. Torej, kot prvo, ta dva programa kažeta, da obstaja velik razkol med prioritetami, ki jih napovemo, med razpravami in pa glasovanjem pri MFF-ju 2014-2020 in pa potem na drugi strani, kaj se zgodi poznaje, torej pritisk, um, ki sta ga ta dva programa doživela potem, pa ne samo pritisk, v bistvu sta ta dva programa črtali, oziroma veliko točk so črtali, oziroma zmanjšali sredstva. Potem še nekaj. Vsi se v glavnem strinjamo, da ta dva programa predstavljata račun naložb za EU, sedaj v času, ko dobro vemo, da ni zadosti naložb v Evropski uniji. Torej, ta dva programa pomeni ta res odličnost pri naložbah in oba programa smo predvsej zmanjšali oziroma skrčili. Potem kot tretje, se mislim, da vsi strijamo glede naslednjega. Dodana vrednost je eden izmed glavnih kriterijev eh, našega proračuna. Torej, evropska dodana vrednost teh projektov je ključna. To so programi za raziskave, in za infrastrukturo, za transport, za mobilnost, torej za CEF tudi. Na vsak način želimo izboljšati povezave med državami članicami. In jasno je, da je dodana vrednost velika. Ampak vseeno, pa smo videli sedaj nedavno, od začetka tega mandata 2014, smo videli, kaj se dogaja. Ko je bilo treba poiskati sredstva v proračunu za to, da uh, financiramo EFSI, smo videli, da so bili v bistvu ti viri diskriminirani, um, torej ni bilo denarja za to. Pa še nekaj, kar smo še videli pri razpravi o proračunu 2016. Nekateri zlorabljajo uh, stališča parlamenta oziroma jih napačno predstavljajo. Mislim, da se parlament v glavnem strinja, um, da je FC v redu ideja in da moramo s proračunom EU prispevati k tem naložbam. Ampak to je jasno, smo pa nekaj druga izpodbijali. Obzore 2020 in pa CEF sta programa, ki moramo ustrezno financirati. Mi smo predlagali alternative. Deloma smo dosegli svoje, deloma tudi ne. Globalna marža za eh, obveznosti je bila v glavnem uporabljena, zato da bi se izognili temu, da ne bi bili rezi še toliko hujši in preveliki, torej um, rezi pri 2020 obzoru. Potem še nekaj na zadnjem srečanju. Spremljevalne skupine za revizijo MFF-ja smo slišali marsikaj um, zelo alarmantne številke od komisije. Uh, bomo videli, kaj bo danes povedala komisija k temu. Torej, alarmantne številke glede števila dobrih programov, um, ampak ti programi niso bili izvajani ali pa ne bodo izvajani zaradi pomakanja sredstev. Potem še nekaj, še trajanje večletnega finančnega okvira med razpravo in pa med glasovanjem v zadnjem mandatu. Uh, je bilo treba glasovati o MFF-ju za 2014-2020. In Evropski parlament je bil nekoliko šokiran, ko smo ugotovili, da je v bistvu treba pripraviti uh, ta dosje, izglasovati ta dosje za parlament potem, za naslednji mandat parlamenta. In torej stvari so se spremenile, uh, težko je bilo potem na novo govoriti o proračunu, v novem mandatu. Uh, Torej, tudi tokrat smo imeli te težave. Leta 2017-2018 bomo morali začeti pripravljati uh, večletni finančni okvir za obdobje 2020 in potem, torej za naslednji mandat. In gotovo uh, je to treba spostaviti tudi v delovnem programu uh, glede revizije večletnega finančnega okvira. Smo to ustrezno podarili. Hvala lepa, gospod Tomaj. Um, in sedaj gospod Odbrecht bo naslednji nadreval, torej svojimi sklepi. Hvala pa za te predstavne sklepe. Glede, najprej je treba ugotoviti, kaj smo dosegli pri teh dveh programih, obzore 2020 in pa CEF in pa kaj nas še čaka v drugem delu večletnega finančnega okvira. Kot prvo imamo obzore 2020 in pa kot drugo imamo uh, CEF in potem še zadnji del razprave, ta se je opranašal na to, kako oblikovati večletni finančni okvir. Torej, bomo začeli z obzorjem 2020. Najprej dajem besedo. Komisiji. Jacques Mete. Prosim. Monsieur le président. Euh, Gospod predsednik, člani odbora. Hvala lepa, gospod predsednik, za dobrodošljico in za vaše želje. In tudi mi vam želimo vse najboljše za delo pri tem odboru. Torej upam, da bomo imeli pozitivno delo na tem področju. Pozitivno, mislim, da je prava beseda. Uh, Tako, zdaj bi vas seznanil z obzorjem 2020 eh, na kratko in sicer v štirih točkah. Najprej si bomo pogledali, kje smo po dveh letih, potem si bomo na kratko pogledali, kaj se je dogajalo v prejšnjih programih. Kot si lahko predstavljate, ima to določeno kontinuiteto. Potem si bomo zelo, zelo na hitro pogledali nekaj konkretnih rezultatov, ki jih dokazujejo pozitivne učinke zaključili pa bomo s povezavo med EFSI-jem in eh, obzorjem 2020. Obzorje 2020 eh, lahko vidite na prosojnici, da se je vse začelo rahlo turbulentno zaradi proračunskih eh, omejitev in težav, ampak o tem bomo nekaj več kasneje. Potem smo prišli na običajno hitrost, kjer smo porabili okoli 11 milijonov oziroma milijard za raziskave. To so najnovejši podatki iz naše podatkovne baze. Tukaj vidite, koliko je bilo razpisov, koliko smo dobili ponudb, upravičenih ponudb, več kot 70 tisoč. Že več kot 8 tisoč eh, projektov je bilo podpisani in se izvajajo. Poprečna stopnja uspešnosti znaša 12,1 odstotek, kar je v vseh standardih zelo nizka številka, če to primerjamo z prejšnjim raziskovalnim programom, kjer je bila ta učinkovitost bistveno višja. Absorpcijska sposobnost je tudi nekaj, na kar moramo biti pozorni. To pomeni, da vseh projektov, ki so bili uspešni pri evalvaciji in ki so dosegli odličnost in bi se financirali iz eh, proračuna, ampak zaradi omejitev eh, našega proračuna lahko od teh projektov, odličnih projektov, financiramo samo enega od štirih. Kar pomeni, da eh, imamo tukaj določene omejitve. pri določenih lahko financiram tudi 100 odstotno, kar je zelo dobro. Tukaj imamo prejšnji program, raziskovalni program za 7 let, nekoliko bolj skromen, v zneski 55 milijard. Nekaj ključnih številke v tej grafiki. Če si pogledate okvirni program 7, je to zelo raznolik program. V sedmih letih je tale trenutni obzorje, pa traja samo dve leti. Tukaj imate številke publikacij. Kar zadeva znanstveno plate, je bil ta program izjemno uh, uspešen, če si pogledamo publikacije, projekte, ki jih je FP7 uh, eh, fi financiral se običajno pojavljajo tudi v mednarodnih raziskovalnih eh, revijah. Zelo se razlikujejo tudi odeleženci, univerze, raziskovalne ustanove, tudi gospodarstvo je odeleženo. Tukaj vidite tudi število organizacij, ki so sodelovali, približno 3000, kar pomeni, da to ni bil zaprt eh, klub, veliko je bilo odeležencev. Prav tako lahko vidite, koliko denarja je bilo porazdeljenega. 86 odstotkov je iz lasne sredstva Evropske unije, imamo pa tudi pridružene države, ki so finančno prispevali k programu. Skratka, sodelujejo, hkrati pa tudi plačujejo za njo. Potem imamo pa še primere od drugot po svetu. Na naslednji prosojnici lahko vidite nekoliko več eh, o rezultatih. pri raziskovalnih projektih imamo določen časovni zamik. Projekti tečejo, se zaključijo in šele čez nekaj let eh, lahko ugotovimo, da proizvodi pridejo na trg in patenti pridejo na trg. Tukaj vidite število patentov in eh, uporabniških aplikacij. In eh, vse te številke so zelo pozitivne. Vidimo tudi uspeh nekaterih eh, programov, kjer smo izpostavili zelo popularne programe. Marija Sklodovska Kiri. To je zelo popularen program, od katerega imajo nekaj vse države sveta. RC je seveda ena največjih eh, uspehov. Torej, ERC, Evropski raziskovalni svet, je največjih uspehov eh, okvirnega programa 7, ampak o tem več povedal Žak Brgnju. Naredili smo tudi popolno revizijo strani neodvisnih eh, raziskovalcev, kjer so ugotovili naslednje številke, ki so izjemnega pomena eh, makroekonomsko gledano. gospodarska rast, ki so investicije v ta program prispevali, znašajo 20 milijard na leto v obdobju 25 e, let. Kar zadeva delovna mesta, kar je nekoliko teže kvantificirati, je ustvarjenih 130 tisoč raziskovalnih e, delovnih mest ki izhajajo iz eh, programskih eh, projektov v obdobju desetih let. Potem pa imamo še tudi neposredno ustvarjena delovna mesta eh, Jaz skozi programe investicij, kar je 160 tisoč v obdobju 25 let. To so impresivne številke. Izračunali smo, da en evro investiran lahko generira 11 evro ekonomskih eh, koristi. To je zelo dobro vložen denar, če povemo na kratko. Nekaj konkretnih eh, primerov. Vzel sem zelo raznolike, zato da bi videli, kako raznoliki so teme, s katerimi se ukvarjamo. Nekaj, kar eh, vsi poznate, je povezano z krizo z ebolo. S tem želimo ponazoriti, da smo lahko zaradi programa eh, Eh, se zelo hitro odzvali na krizno situacijo. Več kot 11 tisoč je bilo mrtvih zaradi ebole. Z nujnimi ukrepi smo lahko zbrali ekipe, eh, opremo, sprožili emisije in prišli tudi do pomembnih eh, raziskovalnih zaključkov glede te bolezni. Imamo IEMA. To je še ena pobuda, raziskovalna pobuda, ki je prispevala k raziskavam o eboli. Dejstvo je, da eh, se lahko odzovemo v krizni situaciji. Prav gotovo ste slišali za eh, virus Zika, ki povzroča akutno krizo trenutno v Braziliji. In slišal sem, da se prvi primeri pojavljajo tudi v Evropi. Eh, seveda so spet komarji, tisti krivci, ki prenašajo bolezen. In zato je dobro, um, če imamo v rokah določeno orodje, s katerim se lahko spopademo s takšnimi izzivi. Drugi projekt je nekoliko drugačen, izhaja iz eh, gospodarstva, prihaja iz aviacije, iz letalskega eh, prometa, ki običajno velja za onesneževalca, ampak eh, tukaj imamo zelo zanimiv pristop, saj gre za kombinacijo med vodo CO2 in sončno energijo, In iz tega dobimo potem kerozin. E, neto e, stopinja CO2 se s tem bistveno zmanjšala. 10-15 let e, bo seveda trajalo, da bo do te zamisli pripravljene za uporabo na trgu, ampak vemo, da lahko uspemo. Tretji primer prihaja iz Evropskega raziskovalnega sveta z Žanpirom sem se pogovarjal, e, tu je Elena Rej, zelo uh, pametna oseba, delala je v Združenih državah Amerike, na elitni univerzi je strokovnjakinja za e, nadzorne zadeve, prejšnji teden je bila v Davosu in uh, je zelo impresionirala gospodarstvenike, sodi med eh, mlade nadarjene ekonomiste in ima osrezno štipendijo. Ta štipendija, ki se eh, podeljuje odličnim posameznikom, zato da pridejo delati v Evropo iz eh, tujine. To je tudi še ena dodana vrednost eh, tega programa. Naj zaključim na kratko za povezavo med EFSI-jem, skladom za strateške investicije in obzorjem 2020. novice so dokaj ugodne. Zdi se, da imamo dobro sinergijo med obema instrumentoma. Imamo eh, dve okni v eh, obzorju, eno so infrastruktura in inovacije. Kar je zapisano na tej prosojnici je, hm, koliko je bilo eh, financiranih inovacijskih projektov, 42 je v različnih, eh, na različnih področjih in v različnih življenjskih ciklih eh, se nahajajo. Potem imamo projekte, ki so še vedno na čakalni eh, listi, potem imamo še možnost sofinanciranja, kar je izjemno zanimiva možnost. Uspelo nam je mobilizirati kar precej dodatnih sredstev okoli 25 milijard, 2,7 milijard doslej. E, naslednje se je osredotočal na mala in srednja podjetja, kjer imamo e, dve, dve zadevi, imamo tvegan kapital in vlaganja. Evropska investicijska banka je povečala sredstva za EAF, kar pomeni, da lahko eh, financiramo več eh, skladov tveganega kapitala in eh, lahko podpremo več inovativnih malih in srednjih podjetij ali midcapov. Potem pa imamo obzorje 2020 z inofin garancijami za mala in srednja podjetja. S tem smo lahko predfinancirali Eh, finančni instrument za obzorje 2020, eh, saj nismo imeli na voljo dovolj proračunskih sredstev in s pomočjo tega predfinanciranja smo lahko dobili dodatnih 750 eh, milijonov evrov za to, da smo se odzivali na po trebe popraševanje. To je zelo dobro. Nekoliko smo žrtev našega uspeha ker imamo eno milijardni proračun za eh, te generacijske instrumente za mala in srednja podjetja. Vendar pa bomo ta sredstva porabili leta 2017 na mesto 2018, ker je to tako uspešen program. Zadnja prosojnica se ukvarja z zaključki. Imamo zelo pozitiven učinek eh, na okvirni program. Imamo zelo visoko absorpcijsko zmogljivost, 100 odstotno izvršujemo naš proračun, lahko smo bistveno več financir financirali bistveno več odličnih projektov, lahko bi jih financirali, če bi imeli dovolj denarja na voljo. In vidimo dobre sinergije med obzorjem 2020 in EFSI-em. Vse skupaj pozitivni znaki, seveda pa vas opozarjam, na eh, drugo eh, točko, to je visoka absorpcijska zmogljivost. Hvala lepa. Merci, Mete, pour... Euh, Hvala, gospod Mete, za ta zelo natančna in spodbudna pojasnila. Nekateri so se prej bali zaradi teh eh, rezov v obzore 2020. In torej treba tudi izkoristiti jamstveni sklad za EFSI. Sedaj pa gospod Jean-Pierre Bovignon, Evropski svet za raziskave. Gospe in gospodje, gospod predsednik, gospod predsednik, hvala pa odboru, da ste mi dali možnost, da povem svoje mnenje na začetku tega zelo pomembnega projekta za prihodnost Evrope. Evropa je sedaj priča številnim napetostim in težavam, zato torej moramo to začeti reševati. Naše institucije morajo izkoristiti vse možnosti, ki jih imamo. To um, je torej posebno pomembno tudi pri reviziji uh, umestnega uh, pregleda MFF, torej parlament želi izkoristiti vse elemente za takšno prilagoditev. No, želimo nove prioritete, primerne za novo stoletje. Sedaj smo v bistvu priča novi industrijski revoluciji, um, mednarodni revoluciji forumu Davosu je dejal, da je to torej nova revolucija in znanost zelo prispeva k gospodarskemu razvoju. Inovativnost, znanje ter pa nove tehnologije so ključnega pomena. Ena izmed glavnih odgovornosti vsake generacije je to, da se pripravi prihodnost in tudi pripravi čisto novo obdobje. To se da še toliko teže doseči, glede na to, da imamo veliko izzivov pred seboj. Torej, ta odgovornost je sedaj v središču našega delovanja IRC, e pri sedmem okvirnem programu in pa pri trenutnem računskem obdobju eh, oziroma obdobju 2020. Raziskovalci, ki jih financira IRC, e prispevajo k novim podlagam in nove prihodnosti za Evropsko unijo. Želimo, da bo Evropa še vedno privilegirano območje za družbo in za znanje. Z svojim znanjem in rezultati raziskovalci prispeva k soočanju s temi izzivi, kajti znanstveni napredek pogosto pomeni tudi nove revolucionarne tehnološke napredke, tudi v praksi. Med evropskimi programi imamo tudi um, določene misije IRC, e torej želimo za pet let pripraviti programe za financiranje nekaterih raziskovalcev, za najbolj ambiciozne programe teh raziskovalcev, za vse možna strokovna znanja, za socialne in humane znanosti edini kriterij je predvsem to, eh, kakšne so tematike in pa potem se poštejo še nekatere druge stvari. Konkurenca je velika in okoli 10 odstotkov je stopnja uspeha in to v bistvu kaže, da gre tukaj za odličnost. V zadnjih osmih letih od 2007 dalje eh, je to, da nekdo dobi financirane ERC znak odličnosti v mednarodni znanstveni skupnosti. ERC in v znanstveni odbor pripravljati ta proračun in izbrali smo eh, dve tretjini za mlade raziskovalce, ki imajo okoli um, 35-40 let, nekateri so celo mlajši kot to. To je vsega skupaj 4000 mladih raziskovalcev, um, ki so v bistvu tako potem raziskovalno avtonomni. Okoli 40 tisoč um, tistih, ki uh, so doktor, doktorirali, delajo tudi v sodelovanju z RC, veliko jih dela tudi izven Evrope. Kot predsednik moram dejati, da na vsak način vsi želijo čim bolj optimalno izkoristiti pridobljena sredstva od ERC-ja. Zato so se ti raziskovalci odločili tudi za ex post neodvisno evalvacijo, potem, ko se konča prva pogodba eh, po takšnem financiranju ERC, tako da se gotovi, ali so bili ambiciozni cili doseženi ali ne. Eh, torej, to je zelo pomembno. Znanstveniki so se skozi ustanem odnosu s svojimi kolegi in vsi vedo, kako se lahko znanost razvija na najvišji ravni. In eh, možnost inicijative je zelo pomembna podlaga za sodelovanje. Verjamemo v enostavne postopke, tako da se lahko izpostavijo znanstvene eh, potencijali. Predvsem je pomembna tudi kakovost evalvacije. Ko se razpiše kandidatura, IRC uh, v bistvu zbere uh, ogromno nastotenja znanstvenikov na najvišji ravni. Samo moment, malce sem se izgubil. recimo vse skozi uh, v stiku s znanstveniki in znanstveniki vedo, kako sodelovati s svojimi kolegi. Torej, treba vedno upoštevati, um, koliko um, stroško bo imel določen raziskovalni projekt, um, ker ti projekti so pogosto tudi negotovi. Potem se s časom tudi nekatere strategije pri raziskovanju spreminjajo. Na vsak način je treba doseči um, cilje, ki so v skladu z začetnimi ambicijami profesionalno delovanje agencije IRC e je ključno pri tem. Eh, tudi delovanje e RCA je zelo pomembno in tako lahko IRC e pridobi najboljše znanstvenike in eh, tudi ustrezno to evalviramo. Kljub temu, da to pomeni veliko upravno breme. Izvajanje teh pogodb um, se tudi oceni uh, Eh, z visoko stopno odličnosti. 93 eh, odstotkov jih je zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z takšnim mirovanjem. To je pokazala zadnja študija, eh, ki je bila neodvisna. To je odlično sodelovanje in to je možno samo zaradi res zelo aktivnega delovanja vsega osebja v IRC. E po desetih letih delovanja in po devetih milijardah evrov za šest tisoč prejemnikov je IRC e dobil um, visoke dosežke, ampak majhne upravne stroške. Uh, Majko 20 odstotkov so upravni stroški. Um, prav tako se da sredstva na voljo za 22 dni. Uh, Stopra napake pa samo 1,35. Torej, IRC je uporabil 100 odstotkov svojega proračuna vsako leto. To kaže, da se javna sredstva smotrno uporabljajo. Torej, kot rečeno, um, dosegli smo odlične rezultate in to je res um, zelo, zelo dobro. Uh, veliko um, prejemnikov sredstev IRC e je celo dobilo uh, Nobelov nagrado, um, pet nagradov uh, Nobelov nagrado in pa nagrado Fields. Torej, to kaže, da ena tretjina prejemnikov sredstev IRC e uh, je tudi objavila nekatere članke, ki so med najboljšimi na svetu, torej um, med enim odstotkom najbolj citiranih člen, člankov med 40 tisočimi uh, časniki iz znanstvenega področja. Uh, Prav tako je tudi industrija zelo uh, zadovoljna s tem, enako tudi nevladne organizacije. In ko te iščejo nove um, možnosti raziskave, se pogosto obrnejo tudi na naše prejemnike sredstev. To smo um, sedaj tudi večkrat izpostavili. Že od začetka našega obstoja um, je e RC dal na voljo samo nekaj pogodb, ampak sedaj to število pogodb vedno bolj raste. Uh, imamo kot rečeno ex post elevacije in te elevacije kažejo, da 20 odstotkov vseh pogodb uh, je doseglo znanstveni preboj, uh, velike preboje, 51 odstotkov uh, pa večje preboje. Vsega skupaj je 70, 71 odstotkov uh, projektov bilo zelo uspešnih, nad poprečjem. Torej, to elevacijo bomo opravili na vsake dve leti, tako bomo bolj kvalitativno ocenili to, uh, ali se ti raziskovalni projekti, ki jih financira IRC, e uh, upravljajo tako, da to vpliva na naš svet tudi v realnosti. Prejemniki sredstev iz IRC e želijo tudi preveriti, kakšne so potrebe v družbi in znanstveni svet je tudi vzpostavil podprogram uh, Dokaz uspeha, ta je bil zelo uspešen. Uh, in eh, pri tem smo sodelovali tudi za European Business Angels Network um, in z katerim bomo še kmalo sodelovali. Nas cilj je to, da pripravimo nove sektore za industrijo in za storitve, za nove izzive, ki jih mora Evropa sprejeti, naprimer na področju digitalne dobe. Evropska komisija je torej vzpostavila IRC in to ni nekaj idealističnega. Vidimo, da lahko tako prepustimo čim več prostora raziskovalcem. Sedaj se Evropa sooča z velikimi izzivi in mislim, da je prav, da um, sprejema prave odločitve. Moramo um, se nasloniti na tiste, ki verjame v Evropo. To velja tudi naprimer za uh, znanstvenike, ki delajo in živijo v Evropi. Za njih je Evropa že realnost in imajo tudi veliko koristi od ERC in pa drugih uh, v EU. Ampak seveda pa to še ni zadosti, moramo eh, mobilizirati vsa sredstva in človeške vire eh, za boljšo prihodnost. Torej, če smo plašni, to ne bo zadosti. Nujno je, da Evropska unija bolj aktivno vlaga v investicije za svojo prihodnost in da eh, se to prenaša tudi v računska sredstva. Nekateri pravijo, da je Evropa stara celina. Ehm, leta 2007 smo vzpostavili IRC, Eh, in EU institucije so igrali ključno vlogo pri tem in pokazali smo, da lahko igramo zelo pomembno vlogo pri novem delovanju ukrepanja. Dodana vrednost ERC je očitna glede um, na to, da smo zelo odprti svetu. Prav tako uh, ni klientelizma in pa um, kakšni spletkaren, kar se pogosto dogaja na nižjih, bolj lokalnih ravneh. ERC eh, e je tudi pogosto ključen akter, eh, ko gre za mednarodne financere iz ZDA, Kitajske, Japonske, Koreje, kaj ti zelo pogosto se ti države eh, povežejo z nekaterimi mladimi raziskovalci iz ERC. Več držav je tudi spremenilo svoj sistem financiranja in vzpostavilo nove modele. ERC lahko stori še toliko več. Eh, sedaj pri leta 2013 smo končali s prejšnjim okvirom in leta 2024 je torej nov program um, in imeli smo v bistvu um, manjše sredstva kot pa prej um, in sedaj bomo opravili nove preglede po 2017. Sedaj je ERC vzpostavil določene omejitve um, za obnovitev kandidatur, kajti nekateri so menili, da so merila prestrožja moramo biti učinkoviti, torej moramo biti odgovorni in IRC e je torej deloval odgovorno. Dejstvo je, da IRC e uh, eh, ne želi uh, sprejeti čisto vseh vlog. Uh, od leta 2014 smo iz obsora 2020 dobili tisoč projektov na najvišji ravni in um, veliko projektov smo sprejeli, veliko pa tudi zavrnili. Kljub torej tem omejitvam pa je stopnja uspeha še vedno zelo visoka um, in um, okoli 12 odstotkov. Nekateri najboljši raziskovalci um, včasih ne pridejo skozi te zelo stroga merila. Financiramo manj kot en odstotek vseh raziskovalcev v Evropi in sedaj smo v glavnem v zadnjem času predvsej povečali število nagrajencev um, in predstavljali čim bolj konkretne projekte. Na vsak način uh, moramo še bolj jasno pokazati, kako se stvari lahko še izboljšajo in izbor um, torej bo še strožje. Želimo um, torej čim bolj izkoristno uporabljati 1,5 uh, eh, milijarda evrov v naslednjem obdobju. Sedaj ERC lahko stori še toliko več, sploh pri meddisciplinarnem raziskovanju. Vsi vidimo, um, da je tudi četrta uh, industrijska revolucija tukaj bistvena, zato da Evropa postane vodilni akter. In v zadnjem času smo videli da je stopnja uspeha 2 odstotka, kar včasih ni spremljivo. Prav tako, kot sem že prepovedal, imamo veliko nagrajencev iz ERC in znanstveniki so pripričani v večje sinergije. To je sedaj nova možnost za prihodnost, torej dodatne sinergije. Ne želimo situacij, eh, ki so se včasih dogajale v preteklosti, torej neuspehov. Na vsak način moramo povečati sredstva eh, in tudi število razpisov. Pa še nekaj za konec. Mislim, da če želimo, da bo Evropa spoštovala želje svojih državljanov, um, morajo institucije biti inovativne. To smo storili 2007, ko smo spostavili IRC, e prvi program za raziskovanje na evropski ravni za posameznike. In odgovornost uh, vodenja je bila zaupanja znanstvenikov, kot je povedal komisar Moedas. IRC e je najboljša stvar, ki jo je Evropska komisija naredila za znanost, kajti vidimo, kakšen je učinek eh, tega programa. Ta program je že pokazal, kako učinkovite lahko, eh, kajti v zelo kratkem času smo postali v bistvu prava referenca, ki je prepoznana po celotnem svetu. Sem pripričan, da lahko storimo še toliko več z vašo podporo, ehm, kajti nismo še pri koncu ehm, in lahko gremo še više. Hvala. Eh? Hvala lepa. Sedaj pa oba soopračevalca, preden gremo na odgovor vprašanja vsega skupaj 25 minut. Gospod Mete se je izrazil torej imenu komisije. No, ampak, če drugi predstavniki drugih um, direkcij želijo z besedo, prosim, kar povejte, seveda boste dobili besedo. Torej, drugi generalni direktorati komisije. Gospod Toma, ja, dve vprašanje. Tako da ne bo kakšne zmede. Upam, da sem prav razumela, kar je povedala komisija. Uh, kot sem slišala, je komisija nasplošno zadovoljna z povezavo med EFSI-jem in pa obzorem 2020, sploh glede dopolnjevanja uh, financiranja. Ampak, kot smo videli, ta program je v bistvu bil priča rezom eh, pri EFSI-ju, kako bi rekla, to sofinanciranje. financiranje je bilo v določene meri že zajeto z obstoječimi instrumenti. Potem še drugo vprašanje, deloma ste na to že odgovorili. EFSI bi lahko tudi vplival, torej rezi pri EFSI-ju lahko vplivajo tudi na načrtovanje glede števila projektov v prihodnosti za obdobje 2021-2027. 2014-2020, sploh za prvo obdobje, kaj ti proračunski rezi, to ne bi se potem končalo do 2017. Gospod Obricht, imate kakšno vprašanje? Just a, just a question, because... Samo eno vprašanje, eh, ker bomo šli potem na revizijo eh, večletnega finančnega okvira. Mogoče sem nekaj izpustil, izpustil ampak če primerjamo leto 2013 in 2015, kakšna je dinamika in kakšen je napredek v primerjavi eh, teh dveh obdobij. Smo boljši kot eh, v okvirnem programu ali je enako ali smo boljši. Ne želim ničesar govoriti z EFSI, eh, e ampak kakšna je razlika med prejšnjih programov in obzorjem. A smo hitrejši, a smo boljši, a smo počasnejši. Hvala. Voulez-vous répondre à nos gospod Mete, želite odgovoriti obima pročvacima in potem bomo šli naprej. Nekateri kolegi so se prijavili k besedi. Torej najprej, gospod Mete. Ja, hvala lepa, gospod Toma. Glede aritmetičnega načrtovanja, gledajte, dejstvo je, da manj kot 2,2 milijarde evrov smo rezali z začetne ovojnice za obzore 2020, to je dejstvo. Ta dva instrumenta pa imata določene sinergije. To je dobro. In obzoru 2020 imamo tudi razdelek eh, finančni instrumenti. In tukaj lahko najbolje upravimo sinergije, čisto naravno. Zato tukaj obstaja um, kompatibilnost, uh, so far so good, kot pravijo angliščine, torej zaenkrat vse dobro. Imamo torej 2,2 milijarde uh, evrov, ki niso bili uh, dani na voljo v obliki grants, torej nepovratnih sredstev, ampak logika te drugačne porazdelitve pa je, da namesto grants, nepovratnih sredstev, uporabljamo finančne, finančne instrumente, loan equity, torej um, tvegani kapital oziroma dolg in instrumente s tem v zvezi. To je drugačen postopek. Zaenkrat torej, financiramo tudi razvojne in raziskovalne projekte in izkazalo se je, da je to ustrezna naložba in ustrezen sistem. To lahko je uspešno kot je tudi povedal komisar Medeš. Uh, eh, je zadovoljna komisija tudi z začetkom, pa pričakujemo še več kot pa to. In raziskave so prioriteta EFSI-ja in na vsak način želimo spodbujati vse na tem področju, da se uh, naveže stik z EFSI-jem in da skupaj dosežemo čim boljše sodelovanje. Torej, naj podam praktičen in morda tudi diplomat, diplomatski odgovor, ampak gledajte, uh, tako je. Seveda, bilo bi škoda, če naredimo še večje, preveč globoke reze pri grants, pri subvencijah, nepravljatih sredstvih, kajti tukaj gre za mrežene, za networking, torej EFSI ima nekoliko drugačno logiko. Torej, oba instrumenta morate delati skupaj, v sinergiji, ne pa da sta eh, zaprestavljena potem naprej. Lahko ugotovimo tudi bolj stabilne rešitve. Obzorje je še, poteka šele kratko, priča bomo presenečenjem, soočili smo se z nekaj krizami. Dejstvo je, da obzorje 2020 eh, ima drugačno strukturo bolj je namenjen socialnim izzivom in to je nova dimenzija, ki je okvirni program 7 ni imel. Eh, je pa to zelo uspešen koncept, veste, kakšne so socialni izzivi, eh, pa tudi okoljski izzivi, podnebne spremembe, nova industrijska revolucija, ta napetost, ki sem jo opisoval, ki je postala še bolj akutna z, kot v okvirnim programom, je degradacija srcevno voljo. Imamo večjo vojnico 7,5 na mesto 55 za isto obdobje, torej 750 milijard. Ampak imamo znižanje uspešnosti, kar pomeni, da je program bolj uspešen, privabi več eh, izvajalcev, upravičencev, interes je večji. Dejstvo je, da se proračuni na nacionalni ravni krčijo in v takšnih razmerah se ljudje bolj obračajo na Bruselj. Ampak številka 12,5 12 odstotkov uspešnosti projektov je po vseh standardih na svetu preniska. Jean-Pierre je to omenjal za raziskovalni odbor. Pri enih programih imamo uspešnost manj kot 3 eh, odstotke, to so odprti program FED za tehnologije. Ampak na določeni stopnji pride do stanja, ko smo nekako že v fazi igranja loterije. Zato bomo morali nekako rešiti to osnovno težavo. Hvala, bom dal besedo še kolegom. Imamo 15 minut in 6 se je soglasilo. Gospod Trubik, kot prvi. Recht herzlichen Dank. Ja, najlepša hvala za to predstavitev. Vidimo, da se je tu ustvarila velika dinamika. Mene bi predvsem zanimala mednarodna dinamika. Kako so se programi razvijali zunaj Evropske unije in kakšna težišča bi si postavili za prihodnost? Merci, madame Udi. Hvala, gospod Udiš. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Mm, še posebej pozdravljam, da ste omenjali tudi prihodnost Evrope, obzori 2020 in eh, delo Evropske raziskovalnega sveta. Veliko je govora, kot ste omenjali, je pogledal nazaj, ne pa v prihodnost. V tem smislu in tudi v smislu eh, tega, da Evropski skladi ponujajo več sredstev za dolgoročne industrijske projekte. Bi me zanimalo, kakšen je vaš odziv, kaj si želite, eh, revizijo, pregled, kako bomo pri tem upoštevali uspešnost projekta, to, da imamo veliko projektov, ki se prijavljajo eh, in izpolnjuje pogoje, pa enostavno ne more biti vključeni. v idealnem svetu, kaj eh, bi si želeli, da bi lahko bili uspešni še v preostalem eh, obdobju, za katerega velja eh, večji in vrašji okvir, gospod Manka. Ďakujem, pán predseda. Ja takisto ďakujem za... Hvala lepa tudi. Ja se zahvaljujem za te zelo zanimive predstavitve v mesecu decembra smo v odboru za industrijo komisarja Katajnega, ki je eh, predstavljal EFCI eh, in je bil zelo entuzijastičen glede seznama projektov, ki eh, so izpolnjevali pogoje. In omenjal je projekt iz Francije za izboljšanje električne učinkovitosti stavb, zasebnih stavb. In pogledal sem si stopno financiranje ena proti ena, en delež eh, zasebnega vlagatelja in en eh, del Evropske unije, 50-50 torej. Ko sem bil vodja območne enote, sem vedno pravil, da ne potrebujem Junkerjevega načrta za takšne investicije. To ni investicija, kjer bi potrebovali tvegan kapital. Katajnen je vprašal investitorje, zakaj potrebujejo denar komisije za takšne projekte. Dejali so, da evropski denar potrebujejo. Komisija bi morala razmisliti, ali tukaj gre resnično za investicije, ki se financirajo s tveganim kapitalom ali ne. Hvala. No, tokrat pri raziskavah in pa pri naložbah uh, eh, nasplošno je to relevantno in bomo o tem govorili pri nadaljem spremljanju EFSI-ja. To bo na naslednjih srečanjih v glavnem. Gospod Fernandez. Hvala, gospod predsednik. Obzor 2020 ima praktično iste uh, multiplikativne učinke kot načrt Juncker. No, ampak ta vprašanja, o katerih razpravljamo, so za nas zelo pomembna. Torej, po našem mnenju, uh, moramo čim bolj izkoristiti sredstva, ki jih imamo na vole. Torej, prej smo govorili o 2,2 milijardah evrov, um, tega sedaj ni več. Imeli smo ta multiplikativni učinek in pa vzvod uh, in sedaj ga nimamo več. Pa še nekaj. Tukaj so na voljo sinergije, ampak to je samo dopolnjevanje, to ni zamenjava, nadomestilo, samo dopolnilo. EFSI trenutno dela nekaj, kar obzore 2020 ne more početi. Kajti, če ne, ne bo dopolnjevanja, kajti načelo načrta Junker je dodatnost, dopolnjevanje. In če nekdo reče, ja, gledajte, ja, pa saj ne potrebujete teh 2,2 milijard, ker imamo druga sredstva, ker um, imamo obzor 2020 in pa EFSI, ampak gledajte, če to rečete, potem bomo rekli, vi ne spoštujete predpisov in uredbe, kaj ti uredbi piše dodatno, torej dodatna sredstva. Ali se strinjate s to idejo? Torej, parlament, je pri reviziji MFF-ja in sploh pri tem vprašanju dodatnosti in dopolnevanja. Uh, eh, mi smo želeli, da se vrnejo tiste sredstva, ki so bila oduzeta tudi iz jasnega sklada. Kakšen znesek mislite, da bi bil primeren za to nadomestilo, kajti naše stališče je, da se vrne vs denar, ki je bil v bistvu vzet za gracijo. Hvala lepa, gospod Polan. Uh, uh, Hvala lepa, imam en komentar in eno vprašanje za prvega panelista. Prvi komentar se nanaša na prosvojnico, ki je pokazal in je bila povezana z eh, študijami primerov, sploh eh, tisto, ki se ukvarjajo z ebolom. Zelo me je navdušilo, kako je evropski proračun prispeval k ukrepanju za boj proti eboli, ampak ko je prišlo do izbruha ebole, je, so bile edine naporočila o tem, kaj so naredili v ZDA in mnogi ljudje v Evropski uniji se niso zavedali, da je Evropska unija karkoli naredila v primeru ebole in eh, zato bi morali več publicirati to, kaj počne Evropska unija na področju raziskovalne dejavnosti, pokazati moramo rezultate in uh, Ja, samo moramo to predstaviti javnosti. In potem smo imeli še eno prosojnico o sinergijah. Tam je bilo veliko primerov, ko je bil, so bila uporabljena sredstva iz EFSI-ja za inovacijske projekte, ampak en primer je bil, kjer se je kjer so se denar iz obzorja 2020 in ESIA uporabljala za isti projekt in želel bi si, da bi videli več projektov, ko EFSI in obzorje 2020 delujeta skupaj. Zanima me, zakaj se to še ni zgodilo, zato ker smo še v zgodni fazi in bomo v prihodnosti videli več takih primerov. Monsieur Donano. Hvala, gospod Donano. Hvala lepa, ko sem poslušal te analize, se lahko vprašamo, kaj je mislila komisija od samega začetka pri obzoru 2020. Vidimo, kakšni so rezultati. In torej, po drugi strani bi morali precej povečati obzor 2020, kaj ti moramo biti zelo jasni. Celotna družba se spremenja in če Evropa ne želi tukaj zaostajati, moramo pridobiti dodatna sredstva za raziskave, tudi pri obzoru 2020. In EFSI ne vem, če lahko izpolni iste funkcije kot obzore. Prej je gospod Fernandez govoril o multiplikativnem učinku. Glede, nisem ravno prepričan, da bo EFSI uspel vse to narediti. Sam menim, da moramo danes Eh, bolj pritisnite na svet in pa komisijo glede tega, namreč prioriteta Evrope je v raziskavah. Hvala. Oui, merci bien, président. Hvala, uh, bom špansko govoril. Eh, Imam eno vprašanje, splošno vprašanje. Ugotavljamo namreč, da smo dosegli uspeh na COP21 v Parizu. Zanima me, ali avtori študije menijo, da, v, da moramo obzorje 2020 spreminjati, spreminjati zato, da bi zagotovili angažiranost Evropske unije z ostrizno finančno podporo za obzorje 2020. Tukaj mislim tudi na zmanjšanje emisij DCO2 lahko obzori 20 do 20 uporabimo za to, da eh, dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili, ki jih moramo doseči. In še eno vprašanje, kot ga je postavil gospod Fernandez, glede na uspešnost obzorja 2020. In eh, še posebej zato, ker komisija meni, da bo lahko z EFSIM dosegla enako, bi me zanimalo kako nameravate prispevati k temu, da bo vzore 2020 še naprej dosegal takšne cilje, ki jih je treba doseči in kako zgleda s plačili. Obstaja nevarnost, da bi prišlo do zamud pri plačilu, tako kot leto 2014. Imam še nekaj konkretnih eh, konceptualnih vprašanj in sicer prvo vprašanje. imamo določene informacije, proračunske informacije, ki pa niso dovolj natančne, da bi vedeli, eh, kako programi prispevajo oziroma se razdelijo glede na eh, probleme, kako se delijo med eh, različnimi raziskovalnimi dejavnostmi, kakšne so tukaj aktivnosti v javnem sektoru in v zasebnem sektoru. Bi lahko o tem dobili več informacij, tako da bomo videli, kdo v bistvu financira raziskovalno dejavnost. Mogoče je bilo z... prišlo je do krčenja proračuna, s čemer smo se morali strinjati in zato program, v program ni bil la ključena raziskovalna pobuda prišlo pa je do zmanjšanja sredstev na univerzah. Ne vem, če je to najboljši način za zagotavljanje eh, osnovne raziskovalne dejavnosti. Se strinjate s tem, da je, so osnovne študije, osnovne raziskave zaradi tega lahko ogrožene? In še zadnje vprašanje. Prognoze glede vplivov na mala in srednja podjetja. In mislim, da imamo tukaj pozitivne posledice, ki nas veselijo, po drugi strani pa nastare določene skrbi, ali imamo tukaj podporo za družbene vede in kako je odstotek podpore. Hvala, še gospod Kolmar za konec. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se za te informacije, imam vprašanja v različnih eh, smerih. Še enkrat bi me zanimalo, že govorimo o stopnjah eh, uspeha. Kaj pomeni uspeh? Kdo določa kriterije za uspeh? Kako se meri uspeh? Videli smo eh, zanimive številke. Dejali ste, da se je financiralo več tisoč projektov koliko ljudi v Evropski uniji in komisiji obdelujejo eh, teh eh, tisoče projektov in jih ocenjujejo in na, po kakšnih kriterijih. Moram vam čestitati, da imate očitno odlično osebje, ki prihaja iz, eh, ki zna ocenjevati projekte na zelo različnih področjih. Zanimalo bi me, kako se to počne a se dejansko merijo neke dodane vrednosti na dolgi rok, kako razlikujete med eh, nepošteno konkurenco in eh, nepošteno izpodrivanje. Eni dobijo, eh, naprimer, financiranje, drugi ne, torej ne vladajo enaki pogoji konkurence za vse, a to tudi upoštevate. Monsieur. Hvala. Torej, imate besedo. Prosim, če ste čim krajši, po pet minut, če se da, mislim, da bo šlo. Gospod Borginjo, želite začeti? Mikrofon, prosim. Najprej gospodu Rubiku. E, kako se je raziskovalna dejavnost razvijala na mednarodni ravni? E, to je zelo zanimivo in e, čudno. Zelo hitro so najboljše agencije za raziskovanje v državah e, izraze pripravljenost e, za podpis pogodb z ERC, NSF iz Amerike, najprej GSPS iz Japonske in tudi Korejska znanstvena fundacija in tudi kitajski eh, raziskovalni odbor. Vse velike države se zelo zanimajo za možnosti za raziskave in za sodelovanje cen, z Evropskim raziskovalnim eh, svetom. Eh, napredovali bomo še za. Indijokan nadvo in Avstralijo. Brazilija je skoraj pripravljena. V roku enega leta bo to zaključeno. Skoraj vse velike države bodo povezane z ERC-je. Bien, voulez-vous répondre? Hvala. Gospod Matej, želite odgovoriti na vprašanje? Ja, seveda, z veseljem. Seveda. Uh, Če še jaz odgovorim gospodu Ribgo, kot dopolnilo Žampiero, mednarodno sodelovanje se je nekoliko zmanjšalo v okviru obzorja 2020, zato ker nismo več podpirali držav BRICS, ki so morali same vložiti denar, kar je povzročilo majhno vrzel. Ampak situacija se izboljšuje in se bodo te države tudi vrnile ampak eh, to zadevo moramo spremljati. Gospa Mudi, glede industrijskih eh, projektov, to je kompleksno vprašanje, poskušamo enostavno odgovoriti. Z obzorjem 2020 smo imeli določen razvoj v smeri več inovacij, torej bolj inovativnih projektov, bliže trgov. In to pomeni večjo gospodarsko deležbo. In vidimo, da je, se odeležba podjetij povečuje z obzorjem 2020 primerjavi z okvirnim programom 7. Glede na oceno odbora za ocenjevanje. Imamo tudi pilotne projekte, ki so zelo koristni za gospodarstvo. Problem je v tem, da so ti projekti zelo dragi. Mm, zato se zauzemamo tudi za skupne tehnološke projekte, projekt, javno-zasebna partnerstva. Ker zadeva gospoda Manko in EFC projekte, ki so bili financirani do sedaj na področju raziskav in inovacij, tukaj vidim naprimer finski primer kjer EFSI financira 75 milijonov evrov skupna investicija pa je 1,2 milijardi. 8500 naj bi se ustvarilo novih delovnih mest. V določenih eh, primerjih eh, ima EFSI velik učinek zvoda, v drugih eh, manjši. Je pa še nekoliko zgodaj napovedovati, kako je. Imamo tudi druge primere, kjer je ta učinek zvoda manjši. Čas bo pokazal, kakšen je učinek EFSI-ja. Mm, trenutno gledamo na to pozitivno, gospod eh, Fernandež. Razumem vaše argumente glede dodatnosti. To je duh EFSI-ja tudi v povezavi z obzorom 2020 in CEF-om. In mislim, da ne smemo enega zoprstavljati drugemu. Gotovo ne. Potem pa bolj politično vprašanje, torej računske priložnosti. Mislim, da so okvire pri razpravi o MFF prava razprava za to, zato sedaj um, gotovo razumete, ne bom preveč precizen. Uh, uh, kar zadeva ebolo sem pokazal pri prosojnico in tudi predstavil skupno pobudo 150 milijonov evrov je bilo namenjenih za aktivnosti za raziskavo ebole in eh, razvoj cepiva. Dejstvo je, da smo dobri investitorji, smo pa zelo slabi v komuniciranju. Eh, naših vlaganj in kjer so američani definitivno boljši, so v komuniciranju svojih uspehov, tako da bomo morali izboljšati svojo dejavnost na tem področju, tako da eh, se popolnoma strinjam z vami na tem področju. Kar zadeva mm, EFSI in povezava z obzorjem 2020, dejstvo je, da so zadeve še eh, v zelo zgodni fazi, težko bi bilo izjaviti to ali ono. Torej, smo na začetku, pričakujemo več gospod Denano. Uh. Imamo različne načine podpiranja raziskav in inovacij. Kot rečeno, obzore 2020 temelji na modelu nepovratnih sredstev, prav tako pa imamo še finančne instrumente in EFSI je takšen instrument. No, potem so tukaj še drugi podobni mehanizmi, kot naprimer uh, tax credit, torej uh, kredit za raziskave in to zelo prispeva k raziskavam v številnih državah. Treba je poiskati pravo kombinacijo instrumentov za čim bolj učinkovite rešitve. Gospod Maragaj, vi ste tudi prispevali vprašanje. Začeli ste z Kobom 21 in njegovim uspehom. To je resnično velik socialni izziv družbeni izziv. Z obzorjem 2020 imamo določeno prožnost. Naš delovni program, ki je osnova za eh, predloge, pripravljamo na letni ali dvoletni ravni, tako da bomo v prihodnih delovnih programih vključili tudi dejavnosti, ki eh, podpirajo še posebej uporabo obnovljivih virov energije, nekaj, kar se je pojavilo tudi znotraj COP21, kar zadeva energetske cilje. Tukaj smo že kar nekaj razpravljali v pripravah obzora 2020. Te cilje dosegamo in se s tem strinjamo, kar zadeva proračunsko situacijo v zvezi z obzorjem 2020. Kot sem povedal, v svoji predstavitvi smo imeli na začetku določene probleme, sploh zaplačili, zato smo morali sprejeti eh, omejevalne ukrepe. Zdaj pa smo se vrnili na običajno eh, raven in pospešili zaplačila. Evropski parlament je to tudi tako sprejel, kar je bilo seveda dobrodošlo. Torej še enkrat najlepša hvala za podporo, ki ste nam jo s tem izrazili. Postavi se še vprašanje, ki ga poznam iz časov pogajanja o obzorju 2020. Gre za uravnoteženo udeležbo gospodarstva z javno-zasebnimi partnerstvi in podobno. Ne gre za kolaborativne raziskave, skupne raziskave, ampak za skupne raziskave, ki se osredotoča na posamezne gospodarske projekte na področju mm, medicine, naprimer. Zelo dobro se zdi, da je učinkovitost eh, takšnih projektov. Mm, vprašanje, ki ste ga postavljali, pa je, eh, če lahko vsi sodelujejo ali je kdo omejen. Zelo si prizadevamo, da bi bil dostop odprt, da imamo odprte razpise, neomejene. Seveda pa je odvisno od eh, področja. Na področju IKT, to je področje, na kjer imamo veliko javno-zasebnih partnerstv, ker je to zelo eh, gospodarsko močna panoga z veliko investicijami. Upravičeno ste izpostavili vprašanje akademske, sodelovanja akademskih akterjev in gospodarskih akterjev. Eh, Naj povem, da si želimo sodelovanje eh, gospodarstva, ker gospodarstvo stvarja nova delovna mesta in eh, prinaša nova delo in prinaša dobiček. Eh, potrebujemo pa seveda študije, osnovne študije, temeljne študije in temeljne raziskave. In tudi njihov delež smo povečali v obzoru 2020, kar zadeva male in srednja podjetja smo zelo dobri, imamo posebne projekte za mala in srednja podjetja. Tukaj zelo hitro napredujemo, torej tukaj imamo zelo dobre rezultate. Gospod Kolmel, stopna uspeha je eh, razmerje med eh, številom ponudnikov in tistih, ki so prišli skozi postopek evalvacije uspešno. Za oceno, ocene ne izvajamo sami, ampak povabimo neodvisne strokovnjake na tisoče, ki delajo v različnih panelih, tako da dobimo neodvisna mnenja, imajo eh, strokovno znanje ali celo odlično znanje na odločenih področjih, da lahko ocenijo projekte, poznajo proračun, ki je na voljo in potem pripravijo priporočila za eh, vrstni red ponudb glede na njihovo kakovost in seveda naše proračunske zmožnosti. In to sem tudi povedal, ko sem pokazal tisto prisojnico, imamo veliko število predlog, eh, ponudb ki so sprejemljivi, eh, to se pravi, eh, izpolnjujejo kriterije in so ocenjeni kot, eh, da bi jih lahko izvajali, ampak ker nimamo dovolj sredstev na voljo, ne moremo vseh financirati, enega od treh. Merci, merci. Hvala. In smo končali s to točko. Gremo sedaj na CEF. gospod Olivi Onedi, prosim, imate 10 minut, če mogoče. In ne 15 minut, če se da. Thank you, chair, for, for this Hvala, gospod predsednik, za to, da mi danete priložnost, da vam dam pregled nad tem, ki smo pri inštrumentu za povezovanje Evropo. Evrope. To je seveda drugače kot pri obzorju 2020. Ta inštrument za povezovanje Evrope Eh, pri tem gre predvsem tudi za inovacije in gre za most med uh, raziskavami in eh, tudi zaposlovanjem na treh sektorjih in sicer promet, energija in telekomunikacije. Če si ogledamo celotno situacijo programa, tako kot se nam kaže danes, dve leti od začetka izvajanja, uh, zgleda situacija zelo podobno, kot je to pri obzorju 2020. Visoka stopnja uspešnosti z skupno delitvijo sredstev, ki je že zelo um, temeljita na vseh treh sektorjih, imamo pa seveda razlike med tremi sektorji pri telekomunikacijah in energiji. Imamo približno 20 odstotkov oziroma eno petino razpoložljivega financiranja, ki je že dodeljeno konkretnim projektom, 90 odstotkov pa eh, je namenjeno približno prometu. Se pravi, na področju prometa smo že pravzaprav um, izčrpali to, kar lahko financiramo um, pri novih projektih. Če si ogledamo, um, prevzete obveznosti in plačila za eh, ti dve leti, 14 in 15, vidimo, da je situacija podobna. 100 odstotkov v obeh primerjih pri prevzetih obveznostih in skoraj 100 odstotna stopnja pri plačilih. Če si na kratko ogledamo torej prvi steber promet CEFA, tu imamo zelo visoko, be, visoko stopnjo uspeha. Torej, opraviti imamo zelo zrelimi projekti. Prvi razpis je obsegal skoraj 13 milijard evrov. 300 projektov približno je dobilo denar in stopnja napak ni tako velika kot pri raziskavah kajti kriterij za upravičenost do denarja pri prometu, energiji in tudi telekomunikacijah, ti kriteriji so strožji. Torej, prihaja do um, zelo natančnega filtriranja, preden nekdo lahko začne z določenim programom. E, torej, razpis, ki teče trenutno, e, tu gre za indikativni znesek 7,5 eh, milijarde evrov, od tega gre velik del ovojnic iz področja kohezijskega sklada s proračunom 6,5 milijarde evrov. Um, sklep odločitev glede izbire je predvidena za juli 2016, potem CEF Energija prvi razpis je bil 2014, bil je zelo uspešen, 647 milijonov je bilo dodeljenih 34 ukrepom. Potem drugi in tretji razpis 2015, skoraj 400 milijonov je bilo dodeljeno 35 ukrepom. Močna podpora sedanjim prioritetam, bodi si, da gre za energetsko unijo, pa tudi celi vrsti eh, navskriženih prednostnih nalog, ki jih je izbrala komisija. Predvsem gre za eh, to, da se preneha izolacija določenih držav, energetskih otokov, potem treba je odpraviti oska grla, energetska oska grla, pa tudi realizacija energetskega notranjega trga. Pri telekomunikacijah vemo, da se je zmanjšal proračun in da je bilo treba spremeniti prioritete in zato te številke niso tako visoke kot na ostalih dveh področjih pri prometu in energiji, vendar vidimo, da je uspeh tega programa pa ravno tako visok. Tu eh, moramo razlikovati med tistim delom financiranja, eh, za katerega odobrimo eh, nepovratna sredstva in drugo so, je javno naročanje. In tu gre predvsem za infrastrukturo digitalnih storitev, nepovratna sredstva pa se namenjajo prioritetam v zvezi z velikimi podatki in z to vrstnimi izzivi v Evropi da povem nekaj besed o finančnih instrumentih. Ta, ko se je odločalo o CEF-u, so nekako že anticipirali eh, del Junkerjevega načrta, vsaj eno komponento in sicer Evropski sklad za strateške naložbe. In sicer v tem smislu, da za te tri sektorje in tudi za področje raziskovalne dejavnosti je bilo možno uporabiti nove finančne instrumente, da bi s tem pritegnili zasebni kapital. E, torej, s tem smo nadaljevali na osnovi zadnjih izkušenj, predvsem projektnih obveznic. Tu vidimo torej številke, e, denar, ki smo ga namenili trem sektorjem. To je bilo storjeno 2014 in 2015. In seveda, se sedaj razpravlja o tem, da imamo novo žival, novega velikega slona, ki se imenuje Evropski sklad za strateške naložbe. O tem bom povedal nekaj še pozneje. Vendar, da eh, nekaj povem o ciljih, za katere nam gre pri, tih, eh, pri tem zasebnem financiranju, ki dopolnjujejo nepovratna sredstva, eh, Eh, pri prometu moramo eh, oceniti, validirati določena tematska področja na, na področju inovacij. Evropski sistem za vodenje železniškega prometa, potem eh, nov sistem upravljanja zračnega pomen, prometa ali tudi zelenitev eh, flote eh, ladij. Eh, za katere veljajo novi standardi ali tudi spodbujanje nove mobilnosti, predvsem električne mobilnosti. Torej, podpora na finančnih instrumentih CIF je v bistvu um, um, to, Eh, da bi uporabili tudi EFSI za te projekte in ustrezne finančne instrumente pri energiji. Gre za to, da se koncentriramo na eh, dolgoročno financiranje za dobro izbrane projekte, ki so v skupnem interesu. Torej gre za regionalne projekte in na področju telekomunikacij eh, gre za neposredno podporo posodobitve širokopasovnega omrežja, da bi pritegnili nove vlagatelje, investitorje, ki niso um, še dejavni na področju telekomunikacijske infrastrukture. Če si ogledamo načrte za CIF eh, za leto 2016, lahko na področju prometa z omejenimi sredstvi, ki še ostajajo na razpolago, Eh, za nove razpise. Torej, to, kar predvidevamo, je predvsem razpis, eh, ki je eh, namenjen ovojnici za kohezijske države, tako da bodo kohezijske države lahko uporabile 100 odstotkov ovojnice, prednjice ovojnica. Eh, odpre za druge države, tako kot je predvideno v uredbi. Potem vidimo, da bo maksimalno 50 milijonov eh, na voljo kohezijske države članice eh, pa so že sedaj uložile zelo zrele projekte za, ta, za to. Potem 40 milijonov bi lahko namenili iz splošne ovojnice in nekaj, kar je tudi vaša inštitucija eh, zelo povdarjala in pomen tega in sicer, da bi eh, izvedli neke vrste sinergijski razpis. To, tu gre za projekte, ki eh, vključujejo sestavine prometa in energije in zato bi lahko predvideli 400 milijonov evrov. Na področju energije so je preostanek denarja še višji. 800 milijonov je namenskega denarja za razpise v tem letu in na področju telekomunikacij bo približno 100 milijonov letos na razpolago, 78 za razpise in 21 milijonov za področje javnega naročanja. Torej, pravkar smo začeli umestni pregled, umestno oceno CEFA in upam, da nam bo uh, uspelo uh, posredovati v um, koristne elemente, da bomo videli, kako ta program nasplošno vel, um, deluje in kakšen učinek imajo posamezni projekti. In prav gotovo bomo predstavili konkretne projekte, opravili pa bomo tudi ekonomsko oceno. Um, torej, da bomo videli, um, kako vplivajo investicije na razvoj teh treh sektorjev. Ogledali pa si bomo tudi druge ekonomske posledice, naprimer, kako to vpliva na gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Ob koncu uh, želim povedati, da je v tej fazi izvajanja programa za nas to uspeh in sicer uspeh, eh, ki, eh, ga, ki ga je omogočilo določanje pravih prioritet, tako kar zadeva eh, vrsto rabo projektov, ki jih želimo podpreti, to um, krepi naša prizadevanja za razvoj energetske digitalne unije. To so neke vrste prekursori pa tudi zato, da bi imeli, eh, da bi lahko hitro začel delovati Evropski sklad za strateške naložbe, tako kot sem rekel že prej. Vidimo tudi, da smo s tem projektom, s tem programom dali povdarek pravilnim projektom in eh, razvili smo tako imenovani um, um, torej imamo seznam eh, projektov za prihodne, pa tudi pravna osnova eh, za upravičenje do sredstev eh, pravi, da mora iti za projekte z veliko dodano vrednostjo. Na prometnem sektorju ne gre za dolg seznam projektov, temveč na koridorje, ki pomenijo razliko, kajti prispevajo k mobilnosti v Evropi, pomagajo ekonomiji v Evropi. Pri energiji se osredotočamo predvsem na regionalne energetske projekte in končno pri ICT-ju ICT um, ehm, gre tako za infrastrukturo kot tudi za podatke. Mislim, da smo izbrali tudi prave, pravilne finančne in prave instrumente ehm, in sicer nepovratna sredstva in finančne, eh, inovativne finančne instrumente, tudi način izvajanja preko izvršne agencije, ki prevzame izvajanje projekta na treh eh, področjih, da ni segregacije pri tem in izvajalna agencija, ki, izvajalska agencija, ki je naredila prave čudeže, kar zadeva um, zagotovitev nepovratnih sredstev in tudi izplačilo. Eh, torej, prej je bil čas eh, za to, da si dobil subvencijo 20 mesecev, zdaj je to manj kot 8 mesecev. Uh, in čas za izplačilo. Pred še nekaj leti je to trajalo 73 dni in to smo zdaj zmanjšali na 12 do 15 dni. To pa seveda koristi vsem eh, izvajalcem projektov, predvsem v teh težkih časih. Pa še nekaj o skladnosti in o povez o povezavi z Efsijem. Zato je veliko zanimave, ne, eh, očitno. Ne. Um, uh, torej, um, denar iz cefa za Efsi to ni izguba, temveč to je pravzaprav um, dobiček, kajti s tem se fokuziramo na to, da najbolje uporabimo finančne instrumente in da pridobimo čim več zasebnih investicij, uh, v korist infrastruktur na treh področjih. Vendar se moramo vprašati, kaj bomo storili sedaj s in, z, um, namenjenimi instrumenti v okviru CEFA. Ta razprava trenutno poteka in upam, da bomo že kmalo lahko prišli k vam in vam predstavili argumente, da nadaljujemo s finančnimi inštrumenti, ki so namenjeni za CEF in sicer dodatno k EFSI-ju, ali pa da bomo poskusili morebiti preusmeriti um, sredstva, uh, ki so bila namenjena v CEF-u za finančne instrumente za nepovratna sredstva. Uh, seveda pa je treba uporabiti to sestavino nepovratnih sredstev kot spodbudo za to, da se lahko razvijajo finančne investicije. Hvala. Hvala. Sedaj pa gremo na vprašanje in odgovore. Gospod Albrecht je prvi. Deset minut se ga skupaj. Torej imam eno vprašanje. Mogoče bi lahko pojasnili naslednje. Uh, Torej, kohezijski sklad in denar iz nacionalnih obvojnic. Spomnim se razprave v zvezi s tem, ali je koristno, da eh, ostane denar tri leta v kohezijskem skladu v nacionalnih obvojnicah in da se ga ne eh, da v odprto obvojnico. Kakšen je zaključek danes? Ali je bil, bila dobra odločitev, če države članice, da države članice porabijo vedno vse? Eh, se potem ne bi bilo eh, potrebno, da se to ohrani v cefu. Ali je to bila slaba rešitev, da je bolje, če to ostane v cefu in ne v nacionalni ovojnici? Vi ste rekli, da je to treba počistiti, clean it up. A bili bi nam lahko rekli, kakšna je situacija z nacionalnimi ovojnicami danes in kakšno je razmerje s cefom? To je pomembno za naš pogled na to. Uh, da bomo videli, kaj naj naredimo v drugi polovici tega programa in po letu 2020. Hvala. Monsieur Onidi, voulez-vous répondre à notre rapport Torej, ovojnica iz kohezijskega sklada je fantastičen uspeh. Vse kohezijske države so zelo srečne s to inovacijo. In tu moram ponovno pohvaliti proračunsko oblast in posebej parlament, ki je branil to inovacijo in sicer vidno. Zakaj? Države eh, to v tem vidijo nadaljno pomoč, da lahko začnejo hitro z izvajanjem projekta in niso prepuščene samemu sebi pri pravilni implementaciji projekta. Glavna razlika med tem, kar je Sedila pod SIF-om in kohezijskim skladom ali e ISIF-u je naslednja. E ISIF, eh, tam imaš teoretično več svobode, kam eh, nameniti denar. Eh, torej za začetni zagon, za izvajanje projekta ali karkoli. Pri SIF-u pa ti svobode nimaš. Eh, um, kar za identifikacijo projekta, kaj ti um, ehm, kriteriji za, za prosilo, za uh, eh, sredstva so zelo strogi in vse eh, države v bistvu stavijo na te glavne prometne koridore, koridorje. Ampak od vsega začetka razvijanja projekta do konca se lahko opirajo na prizadevanja komisije in izvajalske agencije. Torej, stopnja črpanja ovojnice je zato zelo visoka. Seveda eh, se razlikuje od države do države, ampak imamo ekstremne primere, naprimer Grčijo, ki je pri 88 odstotkih že sedaj pri enem razpisu in bo eh, počrpala vsa sredstva v drugem razpisu. Pri drugih državah, eh, druge države so mogoče bolj zadržane. V prvem razpisu Češka 40 odstotkov, v prvem razpisu, ampak z drugim razpisom smo prepričani, da bomo pokrili 100 odstotkov, skoraj 100 odstotkov obvojnice vseh držav. Hvala za ta pojasnila. Še kdo, če kakšno vprašanje? Ne. V redu, potem pa smo zaključili s tem delom o CEF-u in gremo naprej. trajanje finančnega, večletnega finančnega okvira. Stefan Lerner bo začel z razpravo. Prosim. Uh, merci, le président, uh, honorable rapport. Hvala, gospod uh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Trajanje uh, večletnega finančnega okvira je razprava, ki bo potekala v bližnji prihodnosti, ko bo šlo za vprašanje revizije, pregleda. Gre pa za bistveno vprašanje povezano z obzorjem 2020. Gre torej za eh, vprašanje, ki povezuje trenutni okvir z prihodnjim eh, okvirom. Naj povem tudi, da gre za eno ključnih odložitev glede same oblike tega sistema, kjer ima parlament veliko vlogo. Saj so se parlament eh, in svet ter komisija so se odločili, da je eh, to obdobje določeno. Pogodba določa samo, da mora biti obdobje najmanj pet let. Vse ostalo se dogovarja za svetom. V preteklosti smo imeli en uh, okvir petleten, prvi, vsi uspešni in nadaljni pa so trajali sedem let. Kot sem že povedal, imamo trenutno pravilo v uredbe MFF, da, ki pravi, da so se parlament, svet in komisija odloči, da bodo skupno preverili, kakšna bo najboljša uh, rešitev za trajanje, preden bo komisija podala svoje predloge, kar pomeni, da bo komisija to obravnavala v okviru tega pregleda in uh, upamo, da se boste z sedem dogovorili eh, glede trajanja, preden bo komisija dala svoje predloge konec naslednjega leta. To bo torej zelo pomembna razprava. Naj vas eh, še enkrat spomnim, zakaj govorimo o trajanju eh, večletnega finančnega okvira. Dejansko imamo veliko pravnih aktov, na katere to vpliva. Ne gre samo na uredbo ampak, eh, in medinstitucionalni sporazum, ampak gre tudi za sklep o vlastnih sredstvih, ki vzpostavlja katere lastna sredstva. Predvsem določa rabate, ki se izpogaja kot del svežnja. Ta sklep eh, morajo nacionalni parlamenti ratificirati, kar traja približno dve leti. V svežnju pa imamo glede na to, kako štejemo, tudi 50 do 70 operativnih eh, programov za eh, vse programe porabe, ki se prav tako sklepajo v soodločanju. Vse te pravne akte, na vse te pravne akte vpliva izbira trajanja, obdobja trajanja. Seveda lahko imamo različne obdobja, nimamo nobene pravnega predpisa, glede tega, da morajo vsi programi imeti isto eh, to obdobje trajanja, ampak dejansko se v njih odloča eh, v svežnju, zaradi tega je težko, da bi imeli različne dobe veljavnosti. V prejšnjih eh, krogih pogajanj so parlament, komisija in svet obravnavali različne modele. Sedemletno obdobje z eh, večjim pregledom po petih letih, torej model 5 plus 2, potem petletno obdobje. Ali to pa je bila nova zamisel, ki se je pojavila v letu 2010, gre za koncept 5 plus 5 večletnega okvira, torej desetletno obdobje z bistvenim vmesnim pregledom. Ob koncu tega pregleda je Evropski parlament junija 2010 ugotovil, da bi morali imeti za naslednje obdobje sedemletno obdobje kot eh, prehodna rešitev, pri čemer je povdarek na prehodna. Kakšne so prednosti različnih eh, modelov in slabosti? vse to poznamo, naj povzamem. Sedemletni model je bolj predvidljiv, omogoča večjo predvidljivost, kar je še posebej pomembno za infrastrukturne projekte. Več je časa za programiranje in izvajanje in za postavitev izvedbenih struktur, to je še posebej pomembno za infrastrukturne projekte programe z deljeno odgovornostjo pri izvedbi. Več časa je tudi za oceno in za eh, preoblikovanje. Se imamo eh, majhen predah med koncem enega okvira in pripravo novega okvira. Slabosti so tudi jasne, imamo manj reaktivnosti na spremenjoči se okolje zaradi eh, togega sedemletnega obdobja. In to tudi ni oskreno z mandati Evropskega parlamenta in komisije. Petletni model pa po drugi strani eh, ponuja to osklajenost eh, z mandati komisije in parlamenta, to se pravi vsakeč, eh, ko Eh, se vzpostavi ta ritem, bo imel vsak parlament, vsaka komisija svoj čas na voljo, enak postopek za pripravo, iz, za pogajanja in začetek izvajanja finančnega okvira. Torej gre za stabilni ritem. Prav tako lahko predvidevamo, da bi bilo kraš, krajše obdobje, nekaj, kar bi omogočilo hitrejše prilagajanje spremembam. Po drugi strani pa je takšno obdobje manj predvidljivo in pogajanje je bila bolj pogosta in vedno težavna. In česar še ne smemo spregledati, je zelo težko je opraviti kakršnekoli praktične ocene, ki bi igrali vlogo pri naslednjih eh, pogajanjih, zaradi tega, ker eh, si oba programa sledita tako hitro drug za drugim. Model 5 plus 5 naj bi povezal prednosti obeh sedemletnega in petletnega obdobja. To se pravi, da bi imeli usklajenost z mandati komisije in Evropskega parlamenta, imeli pa bi tudi daljše obdobje, ki bi omogočilo večjo predvidljivost in ker imamo tako dolgo obdobje, eh, bi bilo veliko časa za izvajanje in za evalvacijo napredka, preden se sprejema naslednja odločitev vendar pa je uspešnost takšnega modela odvisna od kredibilnosti in možnosti revizije, kajti drugače lahko to postane fiksni desetletni okvir s vsemi slabostmi, ki iz tega izhajajo. Še ena možnost, ki jo lahko omenim, je, da da teoretično pogodba omogoča, da se lahko parlament in eh, svet odločita, da bota sprejemala odločitve z pasarelno odločitvijo. Drugi stavek 213. člena odbora, če bi svet lahko pripričali, da bi v tej mesni fazi pri mesnem pregledu določil uh, odločanje za kvalificirano večino, potem bi se to dalo izvesti tudi na tak način, vendar pa je to zelo špekulativno. Neko si pogledajte te časovnice. Te časovnice predstavljajo mandate Evropska parlamenta od 2009 naprej in mandate komisije. V odnosu do večjega finančnega okvira 2014, ki je zaključen, in 2014-2020, eh, ki ga pravkar izvajamo. In spodaj imate možno časovnico za eh, finančni okvir, ki se začenja leta 2021 eh, z petletnim obdobjem. Če si pogledamo te časovnice, lahko iz tega nekaj razberemo. Predvsem ne smemo podcenjevati časa, ki je potreben za pripravo predloga komisije, kar traja običajno leto do dve. In prav gotovo se zavedati, kako dolgo traja, da se izpogaja nek takšen večletni finančni okvir, da to spet traja dve leti. Torej traja 4 do 5 let, preden je sprejeta odločitev o naslednjem finančnem okviru. E, to je dolg e, čas za pripravo finančnega okvira in če si pogledate spodnjo časovnico, kjer imate čas za naslednjo odločitev, če komisija začne sredi tega leta 2016, če začne pripraviti svoj predlog, ima na voljo leto in pol, za pripravo predlogov, ki mora biti pripravljen do konca naslednjega leta. Potem imamo tri leta pogajanj pred začetkom naslednjega finančnega okvira. In sicer zato, ker je parlament e, komisiji naložil, da mora pripraviti predloge do konca leta 2017. Vendar pa bo parlament tudi pred težko odločitvijo, ker bo ta parlament e, vodil pogajen in kaj se bo zgodilo v naslednjem mandatnem obdobju s premembo parlamenta in komisije. Naslednji parlament e, in komisija bojo morali zaključiti s pogajanji razen, če se z e, svetom dogovorite, da boste zadeve zaključili še v svojem mandatu. Vsekakor se tukaj postavlja vprašanje glede izvedbe eh, teh eh, pogajanj. Če si pogledamo malce eh, bolj prihodnost, kjer imamo več petletnih okvirov, Tako da bo nazorim, da tudi po koncu nekega finančnega okvira njegova implementacija še ni zaključena. Še posebej na področju kohezije imamo še nadaljna tri leta po zaključku finančnega okvira, ko se eh, denar dejansko uporablja. In potem traja še vsaj eno leto za ekspost evalvacijo, eh, sploh na področju kohezije. Torej, ne glede na to, kakšno obdobje boste izbrali, boste vedno imeli več parlamentarnih eh, sestav in komisije in imate čas eh, za pripravo, za pogajanje, za zaključek pogajanj in evalvacijo eh, izidov programa. Vprašanje je torej, kako lahko zadeve najbolje uskladimo. Če povzamem, ima trajanje, obdobje trajanja zelo velike posledice, tako za odgovornosti priprave proračuna, kot tudi za izvedbo programov. In kot rečeno, se more sta to instituciji odločiti, preden komisija pripravi svoje predloge. Najlepša hvala. Merci, Quel est le rapporteur qui... Voilà, Poročevalec za to prosim, če ste čim krajši. Bom zelo kratka. Moram reči, da sedaj po tej predstavitvi imaš večje težave kot pa prej, kar se tiče vseh težav, ki jih imamo. Hvala lepa, da ste to tako lepo povzeli. Imam nekaj komentarjev kot prvo. Ko um, je MFF daljši, so tudi pogajanja daljša. In potem so tudi um, večje možnosti za umestni pregled. Um, torej, več kot je fleksibilnosti, um, hitreje bomo dosegli napredek. Zaenkrat ideje še niso čisto jasne, ampak mislim, da moramo iti v to smer, kar se tiče sinhronizacije z parlamentarnim programom. Glejte, kar ste povedali je res. In sicer to usklevanje evropskih volitev, to torej Evropski parlament, ehm, ne sme biti preveč eh, daleč od programa Evropske komisije. Skratka, to, kar sem sedaj slišala, v bistvu odpira številna nova vprašanja, ki si jih prej niti predstavljala nisem. Hvala, gospod Odbrit. Čisto na kratko, vtis sem imel, da se nam daj sporočilo, kakoli boste naredili, se boste znači v pasti in to je tudi vaš problem. E, to je zelo prijazno. Ampak bodimo realistični. Če si pogledamo realnost, v, za obdobje 2014-2020 smo pozni za vse. Če bomo imeli pet let, je situacija katastrofalna z sedmimi leti se lahko katastrofi mogoče še izognemo. Z petimi leti pa je takšna zamuda katastrofalna. Vprašanje je torej, ali smo pripravljeni vse pripraviti v danem dobju. Če smo na to pripravljeni, lahko izberemo pet ali sedem let. Problem je v tem, če tega ne moremo izvesti zaradi političnih razmer. In v tem primeru bo pet let zelo tvegano. Pokazali ste nam jasno, kje so pasti. To bi bil samo moj komentar. E, ne želim vas vprašati, ali sploh e, lahko prepričimo, da bi zamujali. To je preveč kompleksno vprašanje. Gospodarne, ali želite odgovoriti na to, kar ste povedala poročevalca? Um, obžalujem, če je moja predstavitev spostavila neko zmedo. Moj cilj je bil prikazati različne vidike, ki jih pač morate upoštevati. In obema poročevalcema lahko povem, da karkoli boste izbrali, Morate optimirati tudi druge, mnoge druge elemente, če želite, da se bodo zadeve obnesle. Če boste izbrali krajše obdobje, boste morali najti nek način, da skupaj s svetom eh, pogajanja upravite v bistveno krajšem času. Ampak to se nanaša eh, samo na finančni okvir, ampak tudi sklep eh, o lasnih sredstvih in teh 60-70 eh, programov, pri katerih eh, se odločate. Vsa ta pogajanja morajo potekati bistveno hitreje, da bi lahko imeli krajše obdobje finančnega okvira. V zakonodajnih eh, sklepih se morate osredotočiti na enostavnost izvedbe. To je druga zadeva. Če je program kratek, potem je treba sprejeti vse previdnostne ukrepe, da lahko program od prvega leta očinkovito izvajamo v praksi in sicer z deljeno odgovornostjo in deljenim upravljanjem. Seveda je to odvisno od eh, vrste, od oblike zakonodaje ali bo enostavna ali zapletena. In v delovnem programu te komisije je tudi, da se moramo se odločati na proračun, ki bo smeren v rezultate. In to pomeni, da moramo imeti ustrezno programiranje v operativnih programih in delovno načrto, kar pomeni, da obstaja možnost za napredovanje, vendar pa morajo biti vse vaše odločitve konsistentne s tem, kaj drugega boste izbrali? Hvala. Gospod Deprej, prosim, naslednji. Še vprašanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Z veliko pozornostjo sem poslušal predstavnika komisije in mislim, da je bila to predvsej objektivna predstavitev. Sam sem vlada za pet let, kajti stvari se zelo hitro spreminjajo in veliko je novih dogodkov in novih prioritet, ki se lahko vse skozi spreminjajo. Zato se mi zdi, da je prav, da se temu prilagodimo. Ampak je pa eh, morda eh, prilagoditev kje druge, ne pri družini, ampak pri fleksibilnosti eh, manevrskega prostora razmakov v proračunu, torej marš. Sedaj imamo večletne finančne okvire v redu, ampak potem rečejo, v redu, vsako leto ima odročene obveznosti, eh, ne vem, 300, 400, 500 milijonov, na koncu morda milijardo. Od 150 milijard, pa to ni nič, v bistvu to je delanje norca. Težko reči, da imamo dve proračunski veje, v bistvu ni to množenje. Mi samo potem na koncu igramo obrobo nekje. Torej, ne vem, če zajamo pet ali pa sedem let, meni je bolje pet let, ampak kakorkoli že, bistveno je to, da vsako leto imamo večjo maržo, ker lahko mi imamo svoj vpliv in pa tudi večjo fleksibilnost med eh, razdelki. Naprimer, danes imamo velike težave z migracijami, z begunci in podobno. In eh, sedaj so to urgentni ukrepi in marsičesa ne počnemo. V bistvu smo izkoristili marže iz preteklosti in sedaj imamo še instrumente za fleksibilnost. Vse skupaj smo že izčrpali, ampak v prihodnosti moramo imeti več možnosti, da iz vsakega razdelka tudi rezerviramo več potencijalnih sredstev glede na ažurirane prioritete. In kot rečeno, sam se zazemam za to, da bi se bolj osredočali na marže in pa instrumente, ter pa fleksibilnost, kajti dolžina sama ni tako zelo važna. Hvala, gospod Marakale, slednje. Hvala. Jaz bi se pridružil temu, kar je ravno kar povedal gospod Depri. Mislim, da je najboljši argument za to, da razmislimo o tem, kako bi kljub kompleksnosti, kljub eh, težavam, kljub eh, račun, izračunu stroškov in koristi Torej, mislim, da je najboljši argument za pet let ravno ta večletni eh, finančni okvir, ki je bil ravno kar sprejet in že ne deluje več. Pravzaprav je ta eh, večletni finančni okvir eksplodiral in vsi imamo težave z upravljanjem tega okvira. In to ugotavljamo že po dveh letih. In zato moramo biti fleksibilni in moramo eh, um, se prilagajati. Um, in uh, ta sposobnost je veliko bolj uh, še nujna, kot je bila v preteklosti. Um, in če uh, moramo revidirati večletni finančni okvir vsakih pet let eh, to vodi do določenih stroškov za pogajanja in tudi do negotovosti. In tudi to ne bi bilo primirno. Zato nočem eh, zadev zapletati še bolj. Mislim, da je predstavitev bila zelo uravnotežena. Vendar kombinacija petih in desetih let, pet plus pet, to bi bila mogoče najboljša rešitev. Eh, določena vprašanja pa je treba prilagajati sprotno. Naprimer, druga vprašanja, naprimer pravna podlaga, to pa je treba uh, določiti za deset let. Politika se spreminja, vendar osnove ostajajo iste in uh, te osnove so veliko bolj stabilne, kot je politika in to tudi v daljšem časovnem. Razponu, ne glede na to, kakšno odločitev bomo sprejeli danes, pa bo ena od posledic ta, da bomo morali razmisliti o tem, kako izvesti pregled tega finančnega okvira. Rečeno je že bilo, da je da to zakonodajno, eh, zakonodajni, v tem zakonodajnem mandatu ne bomo sprejeli večletnega finančnega okvira, kar eh, neposredno vpliva tudi name. Vendar, če bi eh, prešli z 7 na 5 ali na 5 plus 5, potem je to vprašanje, na katerega ni lahko odgovoriti. Ampak mogoče bi bilo najbolje, če bi ta postopek podaljšali in če bi do 2013 predvideli več fleksibilnosti in po letu 2023 bi začeli s okvirom 5 plus 5. To bi bila dobra kombinacija fleksibilnosti, eh, regulativnosti in stabilnosti. Je pense, ki, uh... Eh, Hvala. Fleksibilnost je tukaj najbolj bistvena. Pravimo, ja, pet let, kaj ti pogodba tudi v bistvu nakazuje pet let kot minimum, ampak to, da pa rečemo, da je pet let v redu in da daje več fleksibilnosti kot pa sedem let ali pa deset let, težko je um, reči kaj druga, ne vem, zakaj pa ne dve, tri leta širša strategija, potem imeli še toliko več fleksibilnosti, ne vem, kako je s tem argumenti. Skratka, pet let mislim, da smo to določili tudi zato, da bi bila stvar bolj predvidljiva. Tudi na to ne smemo pozabiti. Pa še nekaj. Vedno smo obrali strategijo um, še pred večletnim finančnim okvirom. Sedaj pa z MFF-em želimo uveljaviti to strategijo. Uh, Torej imamo strategijo 2020 in glede na to je bilo potem logično. Torej, najprej smo sprejeli strategijo in potem je logično, da imamo tudi finančni okvir eh, do leta 2020. Tudi strategija 2020 in pa cilji te so bili to, da so stvari usklajene med eh, večletnim finančnim okvirom in pa strategijo. Tukaj je govora o naši legitimnosti in to je močen argument za pet let. Gledajte, na drugi strani imamo svet. In svet v bistvu uh, nima na voljo petletnih mandatov, ampak je drugega. Torej, ta argument lahko tudi pade. To, da se zauzemo za legitimnost, um, ehm, gledajte, mislim, da imamo pri petih letih večjo legitimnost. Uh, to morda ni najbolj prijeten argument, ampak mislim pa, da to je argument, ampak ne za zelo močen. No, pravila, kot jih imamo, naprimer N plus 3. Kako je mogoče imeti uh, torej, petletni proračun? lahko rečemo, um, kako se sedaj to izvaja. 2014-2020 imamo operativne programe, ki se sploh niti začeli niso. Smo leta 2016. No, skratka, moramo razmisliti o tem. Um, ja, prosim, uh, na kratko. Potem še fleksibilnost. Glejte, um, letni presežek, tudi to je tukaj pomembna točka. In pa tudi globe, tudi te so del proračunskih eh, prejemkov in mislim, da se to lahko potem vključi tudi v naslednje leto in to potem lahko razreši še marsikateri problem. Ja, v redu, um, pogosto se programi ne izvaja za dosti hitro in potem lahko tudi uh, pomeni um, določene stroške zaradi neplačnih obveznosti. Gospod Aron. Thank you. Um, Would... Hvala. Želim citirati gospoda Ulprichta, ki je rekel, eh, da prebavlja to sporočilo eh, komisije, da lahko storimo karkoli in bomo videli, kaj bo. Na vsak način ne smemo zaiti v to past. Želim vas opozoriti na to, Če primerjamo petletno načrtovanje s sedemletnim načrtovanjem, potem je samo Nihita Hruščov od 59 eh, do 65 uporabil sedemletni načrt in pri tem ni bil uspešen. In to ne samo zaradi nefleksibilnosti, temveč tudi zaradi drugih dejavnikov. Stalin in Brežnjev sta vedno bila za fleksibilnost. Eh, rekla sta, da petletni načrt lahko izvedeš tudi v treh ali štirih letih, če ljudi bolj eh, pretepaš, da hitreje delajo. Torej, um, razumem pomen strateškega načrtovanja in da ne smemo um, črtati dobrih projektov zaradi političnih sprememb, do katerih bi lahko prišlo 2019 po volitvah ali Eh, saj ne vemo, kaj bo. Vendar iz eh, vidika parlamenta mislim in tu citiram iz uh, ustreznega dokumenta, da bi petletno um, načrtovanje bila, bilo lahko tudi izhodišče za bolj politično razpravo in da se uh, to da to zagotavlja tudi stabilnost in fleksibilnost in po moje zato tudi edina opcija, ki ostaja. Strinjam se s tem, kar je povedal Ernest Madagar, da ne smemo, da po moje tudi ne smemo v ta model 5 plus 5. Če zmanjšamo demokratično legitimnost in če Eh, nimamo nobene eh, besede pri, multi, pri večletnem finančnem okviru kot parlament, potem bi to za sedemletni načrt bila seveda tudi malo eh, komplicirana formula. Hvala. Nihče več ni besede. Torej, to je predvsej kočljiva tema, to je res. Kajte, mi smo tukaj odbor za proračun, imamo proračun Evropske unije, ampak to je pa potem del večletnega finančnega okvira ali pet ali pa sedem let. In v bistvu se tukaj ukvarjamo um, ne za prijemke, ampak samo za odhodke. Pri prijemkih v bistvu nimamo besede. To je vse odvisno od držav. Kot je povedal že rada prej, mi v bistvu naredimo neko tranšo, eno sedmino za večletni finančni okvir, kot enoletni proračun. Ampak 80 odstotkov uh, teh sredstev pa potem v bistvu se nanaša na države. Torej, vsaka država mora v bistvu pridobiti tisto, kar mislijo, da so upravičeni. In naša marža, manjverski prostor je zelo omejen. To je bilo v bistvu vse skupaj narejeno za mirne vode, ko pa pride nevihta, kriza, uh, pa je stvar drugačna. Pa v bistvu nimamo kaj, uh, smo nemočni. Potem um, imamo druge možnosti, ne vem, posebne sklade, nekaj čisto drugega in v bistvu potem proračun se zruši. Zelo težko brljiv je tudi. In potem počasi rečemo, ja, gledaj, da bomo imeli ta uh, sklad, trust sklad, vi potem uložite nekaj sredstev in potem lahko nekatere države eh, sodelujejo. To je problem. Torej. V bistvu smo tukaj ukopani v neke tire, ampak ni pa fleksibilnosti. Če te fleksibilnosti ne bo, potem v bistvu se EU pokaže kot nemočna. In potem imamo na koncu, se vidite, kako je s tem, uh, begunce, uh, eh, nijamo uh, eh, ustreznega nadzora na zonanih mejah in podobno. Torej, kako zastaviti proračun, ki bo Eh, kazal moč EU, ne pa obratno. Danes to ni ravno jasno. Razložiti evropski proračun državljanom, tudi to bo težko. Evropa pa se mora pogovarjati z državljani. Gotovo. Zato strokovnjaki z komisije morajo izkoristiti svoj talent in nam pomagati. No, ampak pet let ali pa sedem let, kakorkoli že, na začetku imamo določeno inercijo, um, ehm, naprimer neplačne obveznosti, to se lahko rešuje to bi morali rešiti, ampak ne moramo vse skozi spreminjati uredbe, kajti potem je to jojo učinek, gospod Depreka. Ne? Če se, naprimer, uredba vnaprej zadosti dobro zastavi, potem ne bo teh razmakov, kajti že vnaprej bomo lahko predvidevali, kaj se bo zgodilo. Torej ne vem, kaj je najboljša dolžina, ampak kakokoli že, gotovo lahko rečemo to, da torej, ti letni proračuni, priprava in pa izvrševanje, seveda uložimo um, veliko dela v to, ampak težko to inteligentno prepravimo. To je že skoraj da smešno včasih. Gospod direktor, bi lahko povedali svoje mnenje s tem v zvezi, uh, kaj mislite o tem, kar ste slišali? Fact, no, mislim, da ni bilo veliko dodatnih vprašanj, zato naj podarim par stvari, torej glede te razprave. Karkoli se boste že odločili, to mora biti narejeno tako, da bo tudi uskleno z drugimi elementi. Če se boste odločili za daljši finančni okvir, naprimer sedem let, potem seveda se pojavi vprašanje fleksibilnosti. Še toliko bolj ključno je to vprašanje fleksibilnosti potem. To je bila tudi točka v prejšnji razpravi, tega se danes bi ponavljal. Nov finančni okvir ima nekatere zelo pomembne inovacije. Uh, in to je povezano s parlamentom, torej um, globalne marže za um, obveznosti. In potem razmak omogoča to, da se prenaša sredstva med leti in pa med razdelki, ampak obstajati mora določena marža. Marža je začetna točka fleksibilnosti. Razen, če se odločite, da ne boste naredili koraka nazaj, glede na to, kar ste se nedavno strinjali. Torej, vprašanje je marš je potem ta razlika med eh, pragom in pa predprogramiranimi zneski. Svetom smo se dolgo časa pogovarjali, tudi med državami članicami in predprogramirani zneski so določeni v upravnih aktih, kjer ste so zakonodajalci. Torej je absolutno možno ustvariti večje marže in sicer tako, da v bistvu eh, ohranjate zneske, ki ste jih predprogramirali v večletnem finančnem okviru in potem ustvarite to maržo, ki se lahko na novo presprodi pri izvajanju. Torej, obstaja način upravljanja s tem. Mislim, da je zelo dobro, da vemo tudi to, da finančni okvir ne ostaja v izolaciji. To je v bistvu eno pomembno orodje za to, da se pomaga pri izvajanju Evrope 2020, torej te strategije. In torej vprašanje je, v kakšni meri in kdaj bo Evropska unija opredelila svojo gospodarsko strategijo za prihodnost in kako lahko najbolj koristno v naslednjem finančnem okviru podpiramo bodoče koncepte. torej, če ne spreminjamo pravil programa od enega okvira v drug okvir, potem um, je implementacija lažja in bolj rutinska, ampak to pomeni tudi to, da proces učenja, torej reorientiranja programa, boljšega upravljanja, kar je vedno razlog, zakaj se stvari spreminjajo, se potem postavi na stranski tir in sicer v korist uh, boljše implementacije. In to ponovno je izbira, ki jo mora praviti zakonodajalec. Sam sem nekoliko zaskrbljen, ker če imate pet let in pet let, let in pet let, potem se lahko pojavi težnja, da se predpiše vedno isti program. Torej imamo obzore 2025, 30, 35, kjer ni veliko časa za to, da bi na novo razmišljali o vsebinah in pa implementaciji. Gotovo uh, boste tudi na vse to mislili. Hvala. Merci. Bien, nous a... Hvala. In gremo na sklepe. Gospa Toma je to začela, gospod Obricht, bi lahko končali s tem. Ja, hvala, gospod. Uh... Each time we have this kind of meeting, we are... Meni pa vsakič, ko smo v takšnem sestanku, se sprašujemo po reviziji, po pregledu in potem si takoj postavimo vprašanje, ali potrebujemo revizijo. Ko začnemo s pregledom, se vedno pojavi vprašanje, ali je vse v redu. Potem ne potrebujemo revizije. Ali pa je nekaj narobe in revizijo potrebujemo. Evropski parlament ne pravi, da potrebujemo nujno revizijo, predelavo, ampak želimo si revizijo takrat, ko vse ne deluje najboljše, ko vse ne ustreza trenutnim razmerah. Če eh, postavljam vprašanje glede obzore 2020, je odgovor, to je uspešno. Sklep je, revizija ni potrebna. Odločitev je jasna, če je stvar uspešna. Potem pa imamo novo situacijo z obzorjem 2020 povezanim z EFSI-jem. Spet je vprašanje, ali to deluje ali ne, ali to deluje bolje kot prej ali ne, ali se zadeve dopolnjuje ali ne, potrebujemo boje v prihodnosti ali ne. In to je vprašanje, ki ga je postavil Jose. Vprašanje kondicionalnosti pogovanja. če je odgovor, da je zadeva uspešna. Vidimo, da se zadeve dobro razvijajo, ampak smo še na začetku in potrebujemo več informacij. Počakali bomo, da nam bo komisija dala več podatkov o tem, kako stvari delujejo. Sprejeli smo sporočilo, da je zadeva uspešna, ampak potem kaj pa je z pogojevanjem, z novo situacijo, je ta boljša kot prej ali ne. Drugi e, zaključek se nanaša na instrument za povezovanje Evrope, na CEF. Predstavni komisije sicer niso več tukaj, ampak vprašanje je, ali resnično eh, potrebujemo eh, denar kohezijskega sklada v kohezijski politiki. Ali bi bilo to boljše vložiti v CEF? To je popolnoma umetna delitev in tega se zavedamo.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 Vemo, kako je vse skupaj nastalo. Cef eh, se je rodil pred Efsijem. In vprašanje je, ali potrebujemo Efsi, če imamo Cef. Zdaj se sprašujemo, ali potrebujemo Cef v kohezijski politiki ali ne. In tako naprej. Naše sporočilo odbora eh, za proračun je, da ne iščemo napake in slabe stvari, ki bi jih eh, morali izboljšati. Ampak eh, poskušamo resno razmisliti o tem, kaj moramo narediti v naslednjih let pred zaključkom večletnega finančnega okvira in kaj lahko spremenimo kasneje. To je to, o čem razmišljamo. Kar pa zadeva mm, obdobje, traja, za katero naj traja finančni okvir. Razprave ne sme potekati samo o obdaji. Ne gre za razpravo pet ali sedem let. Razprava se vrti okoli vseh elementov, ki so medsebojno povezani. Ne moremo razpravljati o petletnem obdobju, če ne govorimo o poenostavitvi v prožnosti, poenostavitvi implementacije, naprimer. To je namreč velika pas. Ko se bomo enkrat spustili v boj med pet in sedem, eh, se bomo znašli v pasti. Zato eh, sem dejal, da vas razumem tako, da ne glede na to, kar bomo naredili, se bomo znašli v pasti. Poenostavitev razprave je bistveno bolj kompleksen problem, kot smo si predstavljali. In s tem ne zaključim. Hvala lepa. Hvala pa, predsedovca, hvala lepa vsem. To je bilo torej srečanje uh, druge spremljalne skupine. Hvala lepa vsem za zanimive razprave danes popovdne. Tako smo lahko pripravili tudi revizijo večletnega finančnega okvira. In seveda se pripravljamo tudi na to, da bomo imeli tudi določeno vizijo glede uh, večletnega finančnega okvira po letu 2021. Hvala lepo vsem. Torej, sedaj pa gremo naprej. Splošne uh, poročevalec za proračun 2017. Torej za naslednje leto, prosim. Dankeschön, Herr Präsident. Voilà, gospod predsednik. Tudi še enkrat vsem kolegom in kolegicam vse najboljše za novo koledarsko leto vsem želim veliko zdravja, političnega uspeha, za, Evrops, za Evropo več miru na tej celini in tudi več miru okrog Evrope. Smo na začetku koledarskega leta 2016, vendar že pripravljamo proračunsko leto 2017 in smirnice, ki vam, im, vam jih bom danes predstavil, so nekako zamišljene kot eh, argumentacijsko izhodišče za Evropski parlament. S tem sem povedal naslednje. S to politično argumentacijo bomo tem močnejši, čim enotnejši bomo. In zato želim na začetku kot splošni poročevalec eh, povabiti kolegice in kolege, da prispevajo svoje ideje k tem smirnicam, tako da bomo lahko razpravljali o tem in da bomo opredelili stališče, ki bo skupno večini članov v tem odboru. Kaj ti menim, da smo se morali naučiti iz lanskega leta predvsem to, da če se lahko dogovorimo za točke in nastopamo enotno, je naša pogajalska pozicija napram drugim boljša. Ne moremo videti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Vendar s koledarskim letom 2016 se krize, v katerih smo se znašli, ne bodo končale. Vplivale bodo na proračun 2016. Begunska kriza nas bo spremljala še naprej, upamo, da v malo milejši obliki In naša ekonomija za 2016 v Evropski uniji še ne kaže najboljših znakov okrivanja. Morali bomo upoštevati politično okolje. Ehm, eno je to, kar smo ravno kar obravnavali, srednjeročni finančni okvir in priprava naslednjega okvira je seveda pomembna. Komisija bo naslednje leto predstavila prve razmisleke o reviziji večletnega finančnega okvira in to bo gotovo vplivalo na politično razpravo v parlamentu. Ena od točk, ki je pomembna v zvezi s tem, je, mislim, da lahko tako rečem, večletni finančni okvir, tako kot je sedaj pred, kakršnega imamo sedaj, je primern za čas lepega vremena, za lepo vreme to je pripravljeno za obdobje eh, brez kriz, eh, s katerimi pa se trenutno soočamo. Zgornje meje večletnega finančnega okvira v dveh letih, odkar velja za pripravo proračunov, torej te zgornje meje smo prekoračili upravičeno in zato se seveda postavlja vprašanje, kaj s posebnimi inštrumenti. Eh, ki jih vidimo kot eh, nekaj, kar je nad zgornjimi mejami eh, tega finančne, eh, finančnega okvira. Potem druga točka je EFSI, tudi o tem se je danes že govorilo. Od 8 milijard garancijske vsode, ki naj bi bila na voljo, smo doslej mobilizirali 3,8 milijarde se pravi, da se bo še naprej potreboval denar iz evropskega proračuna za zagotovitev te garancijske vsote. Kako bomo to storili, bo del proračunskega postopka. In želim vam predstaviti predlog, ki je res nov. In sicer mislim, da bi bilo dobro, če bi usmeritev proračuna eh, povezali z gospodarsko-političnimi poročili, ki jih komisija pripravlja za to koledars, koledarsko leto in tudi za naslednja. Imamo ekonomski ekonomske perspektive z oktobra za leto 2016, potem tudi poročilo o rasti in ustrezne ocene za 2016. In mislim, da je dobro, če vzpostavimo sinergije med proračunom in postopkom evropskega semestra, da vidimo, kako povezati te instrumente med sabo, kajti to res ustvarja evropsko dodano vrednost in sicer jasno dodano vrednost, ki jo lahko tudi dobro branimo pred drugimi inštitucijami. To ni nepolitično. Jaz poznam priporočila za posamezne države, ki niti za mojo uh, državo, niti za drugo državo ne bi potrdil, pri tem ostaja politi, postajajo politični elementi in to mora biti tako, torej predloge in priporočila komisije za posamezne države niso konstitutivnega značaja za oblikovanje proračuna. Da me ne boste razumeli na robe, to nas bi politično oslabilo, ampak argument, treba je um, uporabiti argumente, ki so v zraku in da pričakujemo od eh, komisije, da <clears throat> svoje prognoze za gospodarstvo in za zaposlovanje in da to upoštevamo potem pri proračunu, pri oblikovanju proračuna, torej vse inštitucije, ki sodelujejo pri tem, to je ideja, o kateri naj bi vendarle razmislili. Razen tega pa moramo seveda nadaljevati tudi svojimi težišči. Veliko težo v proračunskem postopku za letos smo dali za um, po, krepitvi pobude za zaposlovanje mladih. Uh, in um, tu naj bi nadaljevali z delom. In želim vas opozoriti na tehnično napako, eh, ki se je pojavila v um, direktivah. Um, sodelavci so naredili zelo simpatično napako in sicer citirajo iz našega predloga, za skupno izjavo proračunskih organov v sklopu eh, sklepnega trialoga, ne pa iz izjave, ki je bila potem sprejeta. Torej, če smo, želimo biti korektni, moramo prevzeti besedilo iz sprejetega sklepa, ampak to je tehnična korektura in prosim za razumevanje. Eh, Še naprej se bomo morali ukvarjati z bojem proti revščini in sredstvi iz evropskega proračuna. Zato gre za situacijo otrok, temu moramo posvetiti še večjo pozornost, potem um, plačila, situacija na področju plačil in naslednji krok o razvoju plačil bo potem um, spomladi, še preden bo predložen osnote komisije zelo sem radoveden in pravzaprav si pričakujem od sveta, da pri pripravi njegovega osnutka um, upošteva nadaljni razvoj plačil. Malo me je prestrašilo prejšnje leto, ko sem videl, da črnilo na papiro, papiru uh, torej še ni bilo suho, ko smo se za nekaj dogovorili, in je svet že kar spet vzel rdeče pisalo in spreminjalo številke, kot da ne bi prevzeli nobenih obveznosti v zvezi s plačili. Torej ta situacija pri plačilih bo seveda morala upoštevati tudi nadaljni politični razvoj. Popolnoma se zavedam, da v proračunskem letu 2016 eh, bodo kohezijski programi v polnem teku, um, in um, zato bo um, treba zagotoviti vedno več plačil državam članicam. In malo bo tako kot pri skrbniških skladih države članice so. Države članice se zelo hitro dogovorijo, koliko denarja je treba v evropskem proračunu najti za skrbniški sklad pri obeh skrbniških skladih, ki že funkcionirata eh, za Sirijo, Sirijo za sosednje države in za Afriko, smo to že storili, ampak države članice same pa ne izpolnijo potem svojih dolžnosti, predvsem ne prispevajo svojih prispevkov eh, v ta skrbniški sklad. In ta uh, situacija se bo pri mehanizmu za Turčijo, eh, politični sklep je bil sprejet, verjetno ponovila. In to bo spet delo za kolega Fernandesa, kajti eh, to bo padlo v proračunsko leto 2016. Vendar nisem tako aroganten, da bi menil, da bomo vse probleme lahko rešili s proračunskim letom 2016. Dovolite mi še naslednjo pripombo malo uh, uh, naduto se mi zdi, če berem v časopisih, da je že sedaj jasno, eh, kako visok bo proračunski prispevek iz evropskega proračuna, če um, parlament še nikoli ni um, razpravljal o tem mehanizmu za Turčijo. In če potem v časopisu berem, uh, da to ne bo 500 milijonov, temveč najmanj ena milijarda in če v svetu potem um, um, veselo razpravljajo o tem, da bo iz proračuna EU mogoče prišlo celo tri, bodo prišle tri milijarde, gospod Rinci se s tem postavlja v javnosti, mogoče je to um, odnos od zgoraj na vzdolj do parlamenta, ampak to se mi nekako ne zdi v redu. Uh, tudi pri prihodnem proračunskem postopku, vsaj to je moj nujn, nujne, nujno priporočilo, um, torej moramo se ukvarjati tudi s tem, kar predlaga gospa Georgijeva uh, in sicer ta pristop Focus on Results, ali že lahko v tem proračunskem postopku uh, določimo prve parametre ali lahko začnemo s pripravljalnimi ukrepi, zdi se mi pomembno, da 80 odstotkov denarja, ki ga mobilizira Evropska unija, porabijo države članice v deljenem upravljanju. Zato se je treba vprašati, kako dobri se rezultati eh, odhodkov iz evropskega proračuna in eh, koliko je napak, ampak to je v glavnem v soodgovornosti držav članic in one lahko potem dokažejo, kako pomemben se jim zdi proračun, ki temelji na rezultatih, s tem, da poskrbijo države članice za to, da se projekti ne izvajajo eh, le brez napak, temveč tudi učinkovito. To je na kratko. Um, tu so bile moje ideje, ko sem pripravljal smirnice <clears throat> za vas. Hvala asistentom za pomoč, seveda tudi administratorjem in um, drugim iz moje politične skupine. Veselim se razprave z vami in seveda vam bom sedaj pozorno prisluhnil. Merci, monsieur le rapporteur général. Torej, hvala lepa za to predstavitev. Uh, proračuna 2017, res je treba bonati sredstva za Turčjo, pa tudi v bistvu za Jordanijo in pa Libanon. Sedaj pa prosim, ali Kdo želi kaj dodati, gospod uh, eh, Grisan? Chairman. Hvala, gospod predsednik. Želim se na začetku zahvaliti splošnemu poročevalcu za osnutek poročila, ki ga je predstavil in ki je po moje zelo dobra osnova za pogovore in za delo, ki nas čaka v tem letu. Jaz kot poročevalec v Senci se veselim nadaljnega dobrega sodelovanja s splošnim poročevalcem, z drugimi poročevalci v Senci iz političnih skupin in z vsemi člani tega odbora. Lansko leto, ko je že Fernandez eh, predstavil delo za letos, eh, so prioritete unije bile jasne in jih je odločil podjetništvo. Um, zaposlovanje podjetja. In to je še vedno aktualno, kajti gospodarska situacija v Evropski uniji se še ni izboljšala in sicer do ravni, ki bi bila zadovoljiva za nas vse. Zato argumentiram tako, da se letos soočamo z dodeljevanjem sredstev starim prioritetam, ki smo jih imeli v zadnjih letih. Ekonomska kriza ki se odraža tudi v proračunu letos in eh, tudi seveda v lanskem letu. Pa dodatno še begunska kriza, torej nadaljevanje gospodarskega okrevanja, financiranje begunske krize, stari izzivi, novi izzivi, z ne več denarja, kot smo ga imeli prej. In v tem smislu, če govorimo o begunski krizi, želim podpreti smirnico eh, Gajarja v poročilu in sicer. Seveda ne vemo, kako se bo razvijala ta kriza v naslednjem letu, vendar naše stališče mora biti, da želimo biti eh, del rešitve. EU proračun je del rešitve. Lani smo to dokazali s tem, da smo hitro Eh, se proračunsko odzvali, ampak to ne more biti edina rešitev problema. To je samo sporočilo tudi Mateju Renciju, ki meni, da imamo več denarja na razpolago, kot ga imamo res. Eh, mobilizirali smo resurse, vire, eh, torej uporabili tudi do skrajnosti instrument prilagodljivosti. In kdo misli, da brez prave revizije MFF-a, in ob dejstvu, da se begunska kriza ne bo hitro končala, da pride proračun do svoje meje. Zato bo proračun 2017 pa tudi 2018 zelo povezan z razpravo o MFF-u in eh, pregledu tega. O begunski krizi moramo biti jasni. Želimo biti del rešitve, ne moramo pa tega rešiti sami. Države članice morajo tudi izpolniti svoje obveznosti. obveznosti. Um, torej in sredstva za oba skrbniška sklada nista dovolj, uh, ne zadostujejo politične izjave, morajo prispevati tudi finance in to velja tudi za Turčijo. In tu podpiram argument Jensa Gajarja, vendar uh, predlagal bi celo, da bi uporabili še bolj odločen jezik e, za Turčijo. Nespremljivo je, da parlament iz tiska izve, da bo prispeval več denarja iz proračuna in zato mora biti naš jezik eh, do sveta in komisije ne tak, da rečemo, ni bilo v redu, malo smo razočarani in tako naprej, temveč na začetku tega novega postopka moramo nastopati bolj odločno. S tem bi tudi končal ko, ekonomija, konkurenčnost, infrastruktura, inovacija, to, kar smo financirali že letos, eh, mora ostati prioriteta tudi še eh, naprej. EFSI, pol leta po zagonu, po začetku eh, tega mehanizma, tega sklada, že lahko Ehm, pozitivno začasno to ocenimo. 43 projektov je že podpisanih in s tem se mobilizirajo finančni resursi. Isto velja tudi za pobudo za zaposlovanje mladih. To želimo nadaljevati in sicer treba je zagotoviti tudi ustrezne zmogljivosti za črpanje sredstev. Videti pa želimo tudi številke, koliko delovnih mest za mlade je bilo ustvarjenih v Evropi in potem seveda sosedstvo. E, begunske tokove proti Evropi bomo ustavili samo, če se bo situacija v e, izvornih državah izboljšala in sicer dostop do e, izobraževanja, do šol, do zdravstva, varnost, in zato bo potrebnih več sredstev kot manj, tako za bližnji vzhod, kot tudi za južno sosedstvo. In tudi, če se ogledamo usodno sosedstvo, Ukrajina, Gruzija, Moldova, eh, ki um, s pridružitvenimi sporazumi se bližajo Evropi in tudi te države si zaslužijo pozornost. Toliko z moje strani in hvala poročevalcu za dober osnutek poročila, ki je dobro izhodišče in se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala, gospod Rubik. Ja, rekti, jaclih... Hvala. Mislim, da je za nas vse velik izziv, da pravilno ocenimo posamezne krize kajti dinamika kriz eh, ni predvidljiva vnaprej za sedem let. In zato eh, se moramo vprašati, kakšne možnosti imamo v um, sedanjem okviru. Države članice so nam zmanjšale proračun za 4 odstotke v primerjavi z zadnjim obdobjem. To vemo. En, za en odstotek zmanjšujemo kadre, osebje. Eh, torej uradna novica je, da se Evropa umika in to je tudi politična volja, ki eh, se odraža v svetu. Sedaj pa ugotavljamo, da je Evropa na udaru finančne in eh, begunske krize in da mora ravnati. Imamo sicer omejen prostor za ravnanje, ampak kako ravnati s tem? Gospodu Gajarju želim povedati v zvezi s Turčijo. Če svet eh, sklene 3 milijarde, izhajam iz tega, da gre za svež denar. Drugače bi nas vendarle morali vprašati, kakšne možnosti sploh so. Torej, sem zelo vesel, da eh, je to vprašanje eh, na ravni sveta očitno rešeno. Jasno. In mi lahko razmislimo, kako se odzvati na izziv v Grčiji in sicer s plačili in sprejetimi obveznostmi. Kategorija 1B z uh, ovojnicami, to je fiksirano, tu nimamo veliko možnosti, vsaj ne pri prevzetih obveznostih. Pri plačilih pa si lahko ogledamo, kaj je bolj nujno in kaj manj. In če država članica, kot je Grčija ali vlada Grčije, uh, zavestno krši evropska pravila, potem mora eh, to imeti posledice za plačila. To si moramo čisto natančno ogledati, kako doseči najboljši učinek. In konec koncev gre, gre za to, da tudi globalni, da premisli, razmislimo o globalnem skladu za prilago, prilagoditve, kako uporabiti denar iz tega sklada za begunce. In če država članica, kot je Belgija, um, ima tax rulings, potem jih ne smemo nagraditi s tem, da ko Evropska komisija ugotovi to napako, Belgija dobi denar, eh, povrnjen denar za to, da so prej odobravali eh, davčne olašave. Torej kazni, ki jih izrika Evropska komisija, naj bi se odrazile v evropskem proračunu, kajti s tem bi imeli možnost, da skupaj s svetom pri plačilih smo različnih sektorjih bolj eh, fleksibilni. Če svet tega noče, potem se bomo zauzemali za svež denar, potem ne bo fleksibilnosti, ne bo popuščanja pri zahtevah in potem bomo videli, kako bomo kljub temu še optimirali svojo dejavnost ob vseh eh, problemih, eh, ki, ki jih imamo. Še. Hvala, gospod Margal. Um. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ni se treba nojno spuščati vse podrobnosti poročila gospoda Gajerja, ki je sicer zelo dobro. Mislim, da moramo zdaj dobiti neko spodbudo, eh, zato da v naslednjih mesecih eh, opravimo delo, ki eh, nas čaka. Mislim, da ne bo potrebnih veliko sprememb, gre za zelo dober okvir. In mislim, da je, kot je že bilo povedano, ta proračun vodi do tega, da ta razprava ni tako nesmiselna. Če pomislimo na ta mestni pregled eh, večletnega finančnega okvira in eh, ta proračun, se znajdemo v posebni situaciji. Zavedati se moramo, kaj se dogaja v resničnem eh, življenju. In če si to pogledamo, vidimo, da moramo narediti več, da nas čaka veliko dela. Trije komentarji. Najprej glede Turčije. In tukaj moramo biti zelo kritični in mogoče bi lahko zadeve formulirali še bolj trdo, bolj eh, radikalno, mm, kar zadeva odločitve. Tukaj smo bili izključeni in mislim, da to ni sprejemljivo. Drugič imamo tukaj tudi vprašanje eh, beguncev vse večji razkorak med eh, sredstvi, ki so na voljo in eh, povpraševanjem po sredstvih, eh, to je nekaj, kar ne more dolgo zdržati. Ta teden smo že slišali, kakšen val je na Lesbosu v Grčiji ali na drugih mejah Evrope. Tukaj bomo morali sprejeti ustrezne ukrepe. Včasih že menimo, da je to del normalnosti, vendar pa smo v absurdni situaciji. In to ne more biti običajno stanje. Ne gre za to, kako zastaviti okvir, ampak kako upoštevati in sprejeti politične ne odločitve in potem še nekaj čisto klasičnega. Vedno prihaja tudi kritika, če bomo obrali kriterij učinkovitosti, kot to predvideva komisarka Georgieva, potem ne bomo upoštevali vseh relevantnih zadev tukaj eh, ka, vse kaže na konceptualne in eh, upravne težave. In te zadeve bo treba načelno preveriti. In tukaj je še eno vprašanje. Pogledati si moramo tudi dobre posledice, pozitivne eh, učinke na tem področju. konference COP21, tudi to bo še nekaj prineslo in tam zahtevamo nekaj, kar se ne jemlje za samo omejeno pri našem vprašanju proračun. Hvala, gospod Manka. Jakujem, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu uspelo vam je vključiti vsa najpomembnejša vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati. Imam pa dve pripombi. Eno je bolj vprašanje eh, bolj za komisijo kot za poročevalca. Spomnim se, da smo v usklajevanju z komisijo in s etom želeli podporo za um, pobudo oziroma jamstvo za zaposlovanje mladih in uh, želeli smo oceno konec leta 2015. Ne vem, ali je ta ocena bila upravljena ali je, ko, ima komisija takšno oceno na voljo. Mogoče bi lahko o tem izvedeli nekoliko več. Glede pobude za zaposlovanje mladih. Pravimo, da potrebujemo več denarja za 2015-16 za to, da obvladamo situacijo z begunci oziroma migranti in da potrebujemo dodatne sredstva. V proračunu imamo eno tretjino na voljo tega, kar bi morali dati Turčiji. Treba pa je najti še 2,5 milijona, 2,5 eh, milijardi za Turčijo. Poleg tega moramo najti še dodatna sredstva za povečanje investicij v Evropi. Mogoče bi lahko to prizadevanja nekako povezali med seboj. Ko države poskušajo dobiti nekaj denarja v proračun, zmanjšajo investicije. To je običajni postopek. In eh, pogosto se tudi v evropskem proračunu dogaja, da se opuščajo določeni programi zato, da bi zbrali dovolj denarja za takšne namene. Zato bi morali najti načine za financiranje pomembnih aktivnosti na tak način. Hvala, gospod predsednik. Naj povem par stvari. Kot prvo, izvajanja proračuna za 2017 je zelo političnega značaja, kajti sedaj v tem trenutku smo na začetku leta 2016 in sedaj se sprašujemo o sami prihodnosti Evropske unije. In vidimo in izkušamo tudi naše omejitve pri proračunskem okviru. Jasno je, da obstajajo te meje in nimamo veliko sredstev na voljo, zato da bi se odzvali na nekatere nujne stvari. Rad bi se zahvalil poročevalcu za dobro delo in sedaj se je pokazalo, kako nujno moramo odgovoriti na migransko krizo. Proračun seveda igra bistveno vlogo, kot pravite, ja, res je, ampak stvar bila v tem, da proračun ni bil zadosti visok, da bi se odzvali na nujne razmere. Sedaj, ko govorimo o tem, veste, kakšne so razmere v Grči. Ni veliko proračunskih sredstev za Grčjo, ko se ta spopada s temi nujnimi razmerami. In obenem je tudi res, da države članice v bistvu najdejo 3 milijarde evrov za Turčjo. To, ne vem, je nedosledno. In težko je to upravičiti. Potem kot drugo. Posod imate situacijo, ko se ogroža ali pa postala pod vprašaj temeljne pravice EU. In to ogrožanje bo zelo škodilo tudi evropskemu projektu nasplošno in to lahko tudi prinese za seboj vem, pokop Evrope. Sedaj smo uvedli mehanizem, ki ga imenujemo makropogojenost za gospodarstvo, tako da se na ta način spoštuje kriterije glede primankljajev ter pa dolgov. Veste, kakšen je postopek pri presežnem primankljaju. In gledajte, danes moramo razmišljati o mehanizmih sankcioniranja za države, ki ne spoštujejo temeljnih pravic. Tudi to bi lahko bila sankcija. Nekatere države v bistvu ne spoštujejo svojih eh, obljub in to lahko ogrozi samo preživetje gradnje Evrope. Pa še nekaj eh, kot tretje. Govorimo o boju proti brezposelnosti in revščini. Glede zaposlenosti, kot prvo naj še enkrat povem, Joži je bil zelo zanimiv projekt, ampak je bil sedaj zaustavljen. V bistvu že na samem začetku in težko je to upravičiti, torej to je tudi nedosledno. Pa še nekaj, kar vidimo v dokumentu. Leta 2015, pogledajte, je zelo velik del sredstev za um, Evropski sklad za najbolj revne, um, velik del teh sredstev sploh ni uporabljen v državah članicah. Čudno. V Evropskem parlamentu smo se borili za to, da se ohrani preživetje tega programa in potem vidite, kaj se zgodi. Veliko sredstev iz tega boja za boj proti revščini ostaja um, tam, kjer je, oziroma se bo to preneslo drugam. To je torej nedosledno, ker ni bilo uporabljeno sredstva niso bila upravljena. Potem pa še kohezijska politika. Leto 2017 bo trenutek, ko bodo prišla plačila, kajti bomo na polovici in ponovno bomo videli, kaj se bo zgodilo. Zelo hudo, še hujše kot pa tisto, kar smo videli rajsko leto, se bo gotovo zgodilo. Torej ponovno neplačene obveznosti, kajti očitno ni bila najdena nikakršna trajna rešitev. Torej, kaj želim povedati? očitno nimamo sredstev, niti za svoje ambicije, niti za odgovornosti, ki so vendarle eh, nekaj, kar moramo praviti. Hvala, gospod eh, Zani. Hvala, gospod predsednik. Hvala eh, poročevalcu, ki nam je dal veliko spodbud za razprave v naslednjih mesecih. Želim izpostaviti dve temeljni točki, ampak poročevalec je tudi že sam opozoril nam. In na to se moramo koncentrirati in sicer begunsko vprašanje. Dve leti, pred dvima letoma um, smo se začeli ukvarjati s tem eh, proračunom in se vidimo, eh, kakšna je stiska in naslednje leto bo verjetno še huje. Um, Pentagon se je odločil, um, okrepiti bombardiranje v Libiji in begunci verjetno ne bodo šli v ZDA, temveč bodo prišli v Italijo ali oziroma v Evropsko unijo. Zato eh, se moramo zavedati te stiske. Izhodišča za pogajanja s svetom so slaba, to je povedal tudi kolega Gue države članice zelo, zelo hitro dogovorijo, da bodo 3 milijarde namenile, namenile Turčiji, nam pa ne uspe predobiti niti drobiža za reševanje tega problema. Mislim, da Ehm, morajo tudi države članice, ki eh, imajo veliko korist od Schengena, predvsem države, ki so zaradi Schengena, ehm, ker jim ni treba več eh, nadzorovati meje in to zdaj delajo druge države zanje. To je tudi finančna korist. Od 2005 do danes eh, so si prihranili veliko stroškov. In če je Evropa, Evropa solidarnosti, čeprav dvomim o tem, morajo tudi države prispevati k stroškom. Sporazum o Schengenu je iz 95. leta, ustanovitev Frontexa pa je bila 2005, torej deset let je bilo praznina in tudi danes Frontex nima ustreznih sredstev za upravljanje tega problema in to je torej glavni problem, glavna stiska, ki nas bo spremljala in kar bo vplivalo na naše delo in na naše razprave. In potem sklad za Turčijo in upam, da bo ta odbor in Evropski parlament odigral pomembno vlogo v tej razpravi, kmalo bomo obiskali Turčijo in to bo tudi dobra priložnost, da se prepričamo o tem, um, kakšna je situacija in če ti, ti 3 milijarde evrov eh, lahko pomagajo pri reševanju problema, potem je treba vse pozvati k aktivnemu sodelovanju v tej akciji, kar zadeva druge prioritete pa mislim, da bomo pozneje o tem razpravljali. 2016 in 2017 bosta verjetno zelo težavni leti za Evropsko unijo. Eh, gospodarske rasti še ni prave, tudi pri zaposlovanju nismo tako uspešni, kot bi si želeli. Ključna točka in tu bo treba delati še bolj intenzivno kot doslej, to so um, um, plačila. Um, to je treba seveda strukturno rešiti in če problem samo prelagamo, potem uh, se bomo znašli enkrat uh, v situaciji, da um, bo naenkrat nastal velik problem, tako kot je bilo tudi pri begonski krizi. Hvala, gospod Kolar. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz bi se prisrčno zahvalil kolegu Gajerju za to poročilo. Popolnoma se tudi strinjam z njim. V bistvu je to žalitev za nas, če kar neke in druge institucije, v tem primeru svet, odločajo o proračunskih sredstvih in ne da bi nas eh, kaj vprašali. Bi pa vas ob tej priložnosti spomnil tudi na to, da sem že pred časom podal predlog, da bi poenostavili naš uh, eh, poročunski postopek. Mislim, da imamo po nepotrebnem, da smo po nepotrebnem uh, zvezali gordijski vozov s tem, da Evropski parlament, svet in komisija hkrati odločajo o proračunu in skoraj vse kolegice in kolegi razumejo fleksibilnost kot več denarja. Vsak si želi več denarja. Potem pa se vprašam, odkot naj pride ta denar. In pravkar sem slišal zelo zanimiv predlog kolega Manke, da ima Evropska centralna banka dovolj denarja, da ima v bistvu tiskarno v kleti, ampak če bomo tako začeli poračun, polniti proračun, se to ne bo obneslo. Rezultat bo kriza evra in nasplošno gospodarska kriza. Zato bi morali voditi to razpravo kot prej o večletnem finančnem okviru kako zgleda zadeva za vidika proračuna. Lahko naprimer tudi ugotovimo, da bodo države članice, ki morajo dati na voljo naša proračunska sredstva, da te predstavlja svet in potem se naj svet odloča o višini proračuna. Ker če si pogledamo rezultat eh, dolgotrajnih pogajanj, ki jih vodimo po mesecih pogajanj, pridemo zelo blizu izhodiščnega stališča sveta. Zato se sprašujem, zakaj se tako dolgo pogajamo. Mogoče bi lahko položaj Evropskega parlamenta ukrepili s tem, da okrepimo našo vlogo pri tem, kako porabljamo denar. To se mi zdi bistveno bolj smiselno. In še zadnje, glede tega, kar je povedal kolegi Sani, s katerim se lahko v eni točki strinjam. Schengenska pogodba ima eno mm, izvorno napako in sicer da je treba dati državam finančno domestilo za okrepe, ki jih izvajajo. Mislim, da ni eh, smiselno od teh držav pričakovati, da zunanje meje uh, nadzorujejo brez da bi omenjali stroške, kar je težja naloga kot naprimer v Nemčiji gospod Ali. Kolik? Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice, kolegi, poročevalec Gajer. Najprej naj, bi, naj se zahvalim za to obsežno poročilo o, o proračunu. Opravili, opravili smo slezno analizo gospodarskega položaja v Uniji in v njeni soseščini. Tukaj imamo tudi nekaj predlogov za evropske prioritete za naslednje leta. Seveda imamo mm, lahko različne poglede na to v primerjavi z eh, dokumentom, ki je bil pripravljen eh, lansko leto za letošnji proračun. Mogoče zaradi tega, ker se je situacija nekoliko spremenila. Pričakujemo dokaj šibko gospodarsko rast eh, v Evropski uniji, na kar pa bi lahko negativno vplivali trenutni problemi v eh, svetu in tudi geopolitične napetosti. Begunska kriza ima prav tako negativne posledice na naša gospodarska pričakovanja. In tukaj bi povedal še nekaj. Mnogi kolegi so omenjali, sredstva. ki naj bila vključena v mehanizem za sodelovanje. Govorimo o teh treh eh, milijardah. Samo 500 milijonov prihaja iz eh, proračuna za leti 2016-2017 Evropske unije. Ostali dve milijarde in pol prihajajo od eh, prispevkov držav članic. In tega se moramo zavedati. Če želimo obvladovati imigransko krizo, potem eh, mora države tudi izpolniti svoje obveznosti, drugače tega ne bomo obvladali. Mm, prihajam iz ene od držav na zunanji meji. Veš čas govorimo o šengenskem območju. Po drugi strani pa države, ki niso članice šengenskega območja in izpolnjujejo svoje naloge na zelo ustrezen način. Ko pa govorimo o zunanji meji, pa mislimo vedno zunanjo šengensko mejo, zato moramo nehati eh, govoriti o zunanji meji Evropske unije, ker ne vem, kako bi lahko to povezali z eh, varovanjem šengenske meje. Kar zadeva izvrševanje proračuna za leto 2016, to je povezano tudi z mestnim eh, pregledom finančnega okvira 2014-2020. Mm, eh. In tukaj imamo določene prioritete, ki naj bi Evropo popeljali v gospodarski razvoj in povečali gospodarsko rast. Eh. Seveda pa je trenutna situacija manj narožna in eh, potrebujejo bolj uravnoteženo gospodarsko politiko. Eh, Sočamo pa se z eh, različnimi krizami in to negativno vpliva na Evropsko unijo, zato mislim, da moramo postaviti nekaj prioritet. Oziroma, kot je nekaj kolegov povedalo, da aktualiziramo prioritete, ki smo si jih zastavili za letošnji proračun, proračun za leto 2016. Prioritete, ki smo jih zastavili lansko leto, niso nekaj, kar bi lahko izpolnili v enem letu, ampak gre za dolgoročni proces. To bi lahko pozitivno vplivalo ne samo na prebivalstvo, ampak tudi na lokalno gospodarstvo in eh, tudi prispevalo k pritegnitvi investicij od eh, zunaj. Še naprej moramo okrepiti globalno vlogo Evropske unije. Merci, monsieur Taron, dernier intervenant. Gospod Taron, še kot zadnji. Thank you. It's always a pleasure. Hvala lepa, vedno eh, je velika čas eh, govoriti zadnji, zato bom zelo kratek. Eh, gospod Gajer, hvala lepa za vaše poročilo in kot je gospod Maragalj že povedal, ste zelo dobro upoštevali konferenco COP21 v 19 odstavku v 19. točki. Vendar pa tukaj gre vedno za kompromis med tremi med dvema sozakonodajalcema. Zato bi bolj radikaliziral stališče Evropskega parlamenta, kaj ti drugače na eh, svete ne bo izpolnil vaših eh, pričakovanj in končno tudi je to ne bo izpolnila komisija. Ne bi se rad eh, pojavil na naslovnicah turških časopisov, ampak. Eh, če naj bi vlagali 3,5 milijarde v turško vlado. Boljše bi bilo, če bi 3,5 milijarde vlagali na, eh, za neodvisnost kurdov v Severnem Iraku in pritiskali na Turčijo za, bolj, za večjo prijaznost na eh, jugovzhodu Turčije. In to bi bistveno več prispevalo k miru na Bližnem shodu, kot eh, to počnejo trenutno prizadevanja turških eh, oblasti, da bi zmanjšali poroznost svojih meja. Hvala lepa. Bomo govorili z odborom AFET o tem. No pa smo pri koncu te točke, torej v zvezi z odličnim poročilom Gajer. torej priprave na proračun 2017 eh, bodo zelo prepoznavne in ključne. Torej, na koncu ste ugotovili, da um, je govoril o 3 milijardah za Turčijo, ali mi bi všeč ta postopek, če vam je bilo to všeč, potem se pripravite za naslednjič, torej za Libro in pa Jordanijo. In to potem tudi vplivalo na proračun 2016 in tudi 2017. No, vidimo, da nas čas preganja. Ampak eh, razprava je bila zelo zanimiva. To so bila ključna vprašanja. Gospod Silvano Presa, ali bi komentirali v imenu komisije? Prosim. Eh, merci, Hvala, naj se odzove na par vprašanj eh, na hitro. Kot prvo, ta mehanizem, ki ga predlaga uh, komisija, je v bistvu namenjen beguncem, ki so trenutno tam. To ni namenjeno sami Turčiji, torej ta pomoč je namenjena uh, beguncem na licu mesta in pa skupnostim, kjer um, so nastaneni ti begunci. To je glavni cilj te pomoči. Torej, zaustaviti pritok beguncev v Evropo, torej preko evropskih meja. Mislim, da je pomembno to izpostaviti. Torej, ne gre za pomoč Turčiji, gre za pomoč beguncem, ki so tam v Turčiji. Potem kot drugo, predlog komisije je bil to, da. si pogledamo, uh, kaj bo s 500 milijonami uh, iz proračuna EU in pa 2,5 milijarde pa iz uh, držav članic. V svetu se o tem veliko govori in sedaj so bile številke nekoliko spremenjene. Ena tretjina za proračun EU, torej 2 milijardi pa za držav članice. Torej, to razmerje je bilo spremenjeno glede na naš začetni predlog komisije. Uh, ni še to formalizirano, ampak politični dogovor pa obstaja o teh drugačnih številkah. Sedaj torej, lahko računamo na dve dodatni milijardi. Um, to bo treba še dodati torej, zaradi beguncev in tega pritoka ljudi v Evropo. In gledajte, Turčija je tukaj ključen partner za Evropsko unijo. Potem še par besed eh, o vaših pripombah. Gospod Brže, govorili ste o tem, da je vedno več neplačenih obveznosti. Glede, rad bi vas opozoril na to, da rezultat na koncu leta 2015 je to, da je bila vsota neplačenih obveznosti nižja, kot pa so bile napovedi z rednim poročilom o razdelku 1b smo tudi poslali dopis z analizo o izvrševanju za leto 2015. In situacija se je precej izboljšala. Leto 2015, eh, torej boljše, leto 2016 ne bo problematičnih neplačnih obveznosti, torej za 2016. Ampak lahko pa predvidevamo, da um, se stvari lahko še izboljšajo v prihodnosti. V preteklosti pogosto ni bilo zadosti sredstev, sedaj mislim, da smo premakali določene težave. Tudi zaradi pritiska Evropskega parlamenta, prav zaradi tega pritiska smo prepričali svet v to, da je odobril potrebna sredstva. Torej, Gospod Manka, vaše vprašanje. Ta Youth um, Employment Initiative, kdaj bo na voljo ocena? Nekje spomladi bo na voljo ta ocena. Približno takrat bodo kolegi imeli na voljo rezultate evalvacije. Na tak način lahko se skupaj umestimo v širšo sliko. Uh, tudi glede morbitni predlog za večletni finančni okvir, pa tudi za proračun 2017. No, gotovo sem še kaj pozabil, se pravčujem, ampak eh, toliko z moje strani. Hvala lepa, gospod predsednik. Fernandez, gospod Fernandez, na kratko. Ja, samo eno vprašanje imam. 3 milijarde za Turčijo. To seveda ima tudi posledice na leto 2016. In ne poznam tega dogovora um, sveta, ampak mislim, da gre za eno milijardo za 2016, torej račun, ampak kje bomo poiskali to milijardo, po mnenju komisije, kje bomo to dobili? Euh, torej, milijarda, tu je treba najti Morda je to 500 milijonov, ne pa milijarda. No, 500 milijonov je bilo to v predlogu komisije. Uh, torej 250 um, za 2016 je bil naš predlog. No, ampak svet pa je potem res pritisnil, torej, da bo razmere drugačno. In komisija je rekla, za enkrat še ne moramo gotoviti, kako presporediti sredstva za leto 2016, torej za enkrat še ni nič predvidela. In bomo videli posneje, kako bo s tem. Najpozneje, takrat, ko se bo predstavil proračun za 2017, takrat bomo najpozneje videli, kaj se lahko financira um, v okviru tega, tudi preko instrumenta za fleksibilnost, ki obstaja v finančnem okviru. Tudi to je možnost. Skratka, um, zaveza obstaja, da bomo ta denar našli ampak komisija mora pročiti vse možnosti, kako to dobiti. Tudi potem, um, ko bo pripravljali proračun za 2017, bomo pa bolj natančno vedeli, iz kje to dobiti. Zelo na kratko, gospod Deprej. Gospod predsednik, hvala lepa. Torej, gospod Timmermans je dejal, da kolega komisarjev je razpravljal o uveljavljanju strukture, ki je podobna načrtu Juncker, za načrte za bližnji vzhod podobna struktura tudi za bližnji vzhod kot načrt Junker. Torej, komisija, ali lahko poveste, kaj več temu zvezi in potem očitno, kje bomo dobili sredstva za um, ta novi Junkerov načrt. Gospod Gajer, gotovo vas zanima, kje bomo dobili ta sredstva. Glede, to je struktura finančnih instrumentov. Proračun v bistvu je potem, ne vem, eksplodiral. To je eksplozija. In ki bomo dobili sredstva za Jordanijo in pa Libanon, ki pa to? No, ne morem tega povedati. Ne morem povedati nič več o tem, kar je um, načrtoval, oziroma kar je dejal podpredsednik komisije Timmermans glede Sirije. Uh, glede, imamo pledging conference. Um, v Londonu, torej konferenca, kjer se uh, napovejo sredstva, ki jih bodo dala države za pomoč. Um, britanska vlada to gosti skupaj z uh, eh, naročani in pa Nemci in ideja je v tem, da bi zbrali kar se da zaves za takšna potencijalna sredstva za mm, Sirijo in druge države, Jordanijo pa Libron v prvi vrsti. Tako da se podvoji tisto, kar je bilo že Eh, sprejeto na kuvajtski konferenci. In 500 milijonov je bila takratna zaveza EU, torej ena milijarda je potem to podvojeno v obdobju dveh let. To je bila takrat zaveza. Torej, komisija sedaj prečuje, kje so možnosti, kako to narediti morda ko, preko instrumentov, ki so na voljo za to regijo ali pa drugih instrumentov, ki se lahko uporabljajo. In za leto 2017 ponovno isto. Moramo gotoviti, kje so razpoložljiva sredstva pod zgornjo mejo. Imamo maržo v trenutnem finančnem načrtovanju, tudi to je možno. Potem so možno še druga sredstva morda tudi humanitarna pomoč eh, bo odigrala zelo pomembno vlogo. Zaenkrat je to vse, kar lahko povem. Hvala. Merci, nous allons clore là notre débat, monsieur. To je konec razprave, gospod Gajer. Torej, hvala lepa vam, um, tudi drugi so se vam zahvalili, smo vam čestitali, hvala lepa za to razpravo in imeli bomo še več razprav v prihodnosti. Torej, res hvala lepa tolmačem, da so sprejeli, da za 15 minut podaljšamo sestanek. Torej, tukaj kot naslednja točka sem pročevalec pri Evropskem semestru. Imam zelo kratko besedilo eh, s petimi predlogi. Kot prvo, obžalujemo to, da parlament ni bolj neposredno obravnaval težav z evropskim semestrom. To je še vedno v bistvu stvar držav. To je v bistvu stvar visokih uradnikov oziroma voditeljev. Ne, treba je odpreti politično razpravo v parlamentu o evropskem semestru. Ponovno, potem naprej. V bistvu ni evropske gospodarske politike. Prav tako nimamo pravega proračuna. Imamo sicer proračun, ampak v bistvu za sedem let. Um, in ne moremo se odzvati potem na konjunkturo in pa na trenutne razmere. Potem naprej Evropski proračun tudi prispeva k uresničevanju več eh, ciljev iz um, rasti za 2016, torej EFSI, več rasti potem strukturni skladi. Tako želimo tudi um, doseči to v uredbi. Evropski proračun seveda mora olašati delo za nacionalne proračune, ko prije do pretiranega dolga ali pa pretiranih primaklajev v nacionalnih proračunih kajti vemo, da so države v zelo hudih um, razmerah. Bomo o tem še govorili. Potem pa še nekaj. Torej sem zato, da se vzpostavi proračun, ki je lasten um, evro območju, tako da se lahko to zaprstavi šokom. In imamo še Evropski mehanizem za stabilnost in tukaj uh, je to morda začetek takšnega proračuna za evroobmoče in želim, da se doseže sinergija med monetarno in proračunsko politiko tako da bomo v evromočju imeli um, neko politično mešanico, kot jo imajo američani v ZDA. Torej, tako bi stimulizirali gospodarstvo in nova delovna mesta. Gospod Manka želi besedo. Ďakujem za predsed, pán predseda za slovo. Vaše návrhy samozrejme vo veľkej väčšine pod... Hvala lepa, gospod uh predsedujoči, vaše predloge večinoma podpiram. Eh, imam samo nekaj pripomb. Z dôrazom na dobudovanie fiškal. Kar zadeva integracijo euroobmočja z eh, krepitvijo fiskalne unije, kako to doseči? Če imamo poseben eh, proračun, potem ne vidim problema. Ampak za ekofin je to težko vprašanje in uh, svet ekofin razmišlja o mikroekonomskih eh, finančnih instrumentih, uh, zato da bi se z njimi borili proti tem šokom. To lahko naredimo, naprimer, z zagotavljanjem večje zaposlenosti v Evropi ali z anticikličnimi instrumenti investicijskimi ukrepi. Vprašanje je. Ali... Samo nekaj. Um, glede, nekateri kolegi bi radi glasovali, kajti res zamujamo. zamujamo. Potem še ta predlog um, Joint Committee za ekonom. Torej, kaj bi lahko bil ta morbitni proračun za Evropmoče. Res mi je žal. Bi lahko prosim zaključili, prosim. Bon. Madame, uh gospod predsedujoči čisto na kratko čas nas preganja najlepša hvala za osnutek poročila z vidika zelenih ste se lotili zanimivih vprašanj ali pomanjkanje Eh, parlamentarnega soodločanja, makroekonomski stabilizatorji, tudi sinergije med eh, proračuni in denarno politiko, kar bi morali vključiti tudi v Evropo 2020 in njene cilje. Seveda ne bo presenetljivo, če povem, da so eh, zeleni zelo kritični do stabilizacijskega svežnja fiskalnega pravila in tako naprej in si želijo ustrezno revizijo evropske politike na tem področju, zato bomo vložili tudi kritične amadmaje, kot tudi amadmaje v podporo glede pomene strukturnih skladov in novega sklada EFSI za razširitev na socialne kriterije, kot tudi uh, oblikovanje sredstev po spolu. Hvala. Sedaj pa kolega Dešovski. Sklad za prilagoditev globalizaciji. Prosim. Ja, velice stručni, skratil sem. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Čisto na kratko, skrajšal sem eh, moj govor z 30 minut na eno minuto, tako da vam bom v tem času poskušal povedati bistvene točke. Gre za prvo poročilo glede mobilizacije mm, sredstev iz Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v tem letu, v letu 2016. In veseli me, da sem poročevalec za to področje. Gre za tipični primer učinka globalizacije na evropski trg dela. Gre za uh, steklarsko industrijo v tem primeru. Gre za sektor, ki je v preteklosti že veliko pretrpel. In to se dogaja še danes. Naj vam podam nekaj številk v tem poročilu. Imamo uh, vključeni dve regiji, uh, eno in namur v Belgiji. Augusta lansko leto je bila ta prošnja vložena na Evropsko komisijo, augusta pa so to dopolnili z dodatnimi informacijami. Evropska komisija je ugotovila, da eh, prošnja izpolnjuje pogoje in je predlagala 1 950 955 evrov iz proračuna 2016. Eh, gre za Eh, podjetje, ki zaposluje 412 eh, delavcev in še nekaj eh, mladih. Mislim, da sem vam povedal vse najpomembnejše informacije. Gre seveda za vlaganje v izobraževanje in druge projekte. Če imate kakšno vprašanje, pa vam lahko povem več. Hvala lepa torej, ste za ni več pripomp, sedaj pa še ribolov med Dansko in um, EU oziroma Grenlandija. Prosim, če ste isto kratki in jedrnati. Eh, hvala, gospod predsedujoči, ker eh, vas spoštujem. Bom še hitrejši pri tem poročilo glede na to, da trenutni protokol zagotavlja ribiške pravice in finančne prispevke med Evropsko unijo in na drugi strani eh, vlado Danske in Grenlandije glede partnerstva na področju ribištva, kar se je izteklo 31. decembra 2015, zato je nujno, da obnovimo pogodbo za Dansko in Grenlandijo glede ribolovnih priložnosti in s tem okrepimo tudi sodelovanje. 70 milijonov bomo vložili v naslednjih treh letih, 13 milijonov bomo plačali za dostop do grenlandskih ribolovnih eh, voda, ribiških eh, voda in nima nobenih težav, da priporočim eh, odboru peš ta protokol. Hvala. Zelo prepričljivo, nišče ne želi besede. Odlično. Sedaj pa gremo na glasovanje. Prvo glasovanje. Proračun za leto 2015, sodelek 3. Uh, Pročaka je Edir Gardia Zabal. Gospod Geir uh, jo bo nadomestil. Prosim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 415,9 milijona evrov. Zato vso to gre. To je denar, ki eh, ga niso črpali pri, pri eh, evropski pomoči za najbolj prikrajšane osebe. In druga stran, eh, torej upravni organi v državah članicah niso pravočasno um, zahtevali tega denarja. Uh, e, 130,9 milijona pa pri tem pa gre za več e, proračunskih vrstic, okoljska politika obzorje 2020, predpristopni sklad in pilotni projekti in pripravljalna dejanja poročevalka za proračun predlaga, da se 288,5 milijona nameni programom za razvoj podeželja, 127,4 milijona pa Evropskemu regionalnemu skladu. Se pravi, da bi s tem nekako izravnali sredstva, ki so um, um, torej izravnajo izgube, ki jih je sklenil svet. Hvala, torej glasujemo o tem prenosu. Tako lahko v bistvu odpravimo nekaj neplačanih obveznosti. Torej, predvidevam, da ste že utaknili kartice v napravo. Bomo preizkusili, torej glasujemo, preizkušamo. Oui.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 sur le rapport. Torej, sedaj je poročilo Gajer. Glasujemo. Oz torej, iz leta 2015, um, 46. Glasujemo. Glasujemo. Še kdo ni glasoval? Konec glasovanja. torej 23 glasov za, eno zdržan. Gospod Fernandez, ni sprememb. Gospod Deprest. Gospod Dani. Prosim. Še en glas več. Je on je bil za. Dans ça fait 24 potem pa 24 za. Gospod Depre, beseda je vaša. Mikrofon, prosim. Torej, zelo nastavno računsko sodišče. Torej, predlaga, da 170 milijonov damo um, v člen 122, tako da bi financirali um, določene um, obresti iz storitev, upam, da teh obresti ne bo preveč, kajti to bi bilo drago. Ne vem, kako bi temu nasprotovali. Lahko samo rečem, da je drago. Oh, Če nišče ne sprotuje, torej lahko rečemo, da se odbor strinja, da ni težav. Ja, v redu. Gospa Holmajer äh, nepremičnine. Es ist schön, wenn man immer Lepo je, če si na vrsti deset minut po koncu prireditve. Čeprav za poslopja vidno porabimo veliko denarja. Prostite, da sem tako iskrena, ampak danes imamo nekompliciran dosje iz Square de Muse imamo že pogudbo in sicer iz, leta, iz razpisa 2010-2012 se je odbor že strinjal s tem. Videli smo, da bomo imeli določeno fazo, prvotno je bilo predvideno eno leto za obnovo. Eh, v tem eh, času naj bi poslopje obnovili in tako, da bi ustrezalo normalnemu upravnemu poslopju tudi v skladu z sodobnimi okoljskimi standardi in z ustrezno opremo. Ampak firma ni končala del in iz enega leta sta postali dve leti, 20 mesecev in sedaj je treba čas, ko bi pravzaprav morali že biti v tem poslopju, ta čas je treba pokriti posebej. Letna najemnina znaša za prihodno pogodbo, ki eh, jo podpisujemo, 9,1 milijona, vendar danes take pogodbe ne bi več dobili, kajti takrat so nam odobrili dve leti brez najemnine. Se pravi, cena na kvadratni meter je dosti nižja od tega, kar se sicer plačuje tu, ampak takrat so časi bili slabši in so Eh, najemniki iskali dobre, najemodajalci iskali dobre najemojemalce. Sedaj je treba za tih 20 mesecev najti neko pokritost. Torej, kako to oceniti? Z eh, najemodajalcem so se, smo se zmenili. 20 odstotni odbitek od prvotne najemnine, tako da pridemo na 12,2 milijona in potem pride še zavarovanje in vzdrževanje 580 tisoč za to fazo, ko smo uporabljali to poslopje, vendar nam je tudi še uspelo uh, uveljaviti določene odbitke za fasade, ki jih je težko čistiti in tudi za izmiro zemlišča. Pri izmiri zemlišča se je kazalo, da imamo nekaj kvadratnih metrov manj, se pravi 200 tisoč manj, 12,5 milijona moramo zdaj plačati za teh 20 mesecev, zato pa potrebuje Evropski parlament in administracija našo potrditev. Vse je potekalo v redu. In pogodba bo sedaj podpisana v skladu s tem, kar, za kar smo se dogovorili. Ne bo več nobenih sprememb. Samo teh 20 mesecev moramo plačati za nazaj to eh, nižjo najemnino zaradi tega, ker so delala trajala, dela trajala dlje. Euh, Gospod Depre. Uh, de... Gospod Depre. Ja, tukaj imamo ogromno vprašanj. Glede, do 31. januara moramo um, to sprejeti, če nas bo to stalo um, 120 tisoč evrov uh, na dan. To bi morali povedati odboru. Ampak gledajte, tukaj imam štiri strani vprašanj, toliko vprašanj, um, to moram torej poslati nekako drugače. To je v bistvu bizarno. Bizarno je to. Gospa Holmajer, hvala lepa za to jasno predstavitev. Gospod Gajer. Eno vprašanje imam za te, Monika. Se, mi nismo odgovorni za te zamude, temveč podjetje ali oni niso, uh, ne plačajo regresa. Mi smo bili v tem poslopju in zato plačamo nižjo najemnino. Mi smo v celoti uporabljali poslopje, ni pa še bilo v celoti sanirano. Zato lahko plačamo 20 odstotkov manj. E, e, tako je bilo izpogajano in tudi indeksirano ni. Indeksacija se žele, začne šele z realno uselitvijo. Zato e, poleg tega imamo 5 milijonov garancije. Če bi to poslopje ne bilo adekvatno vzdrževano, potem bi se nam vrnilo 5 milijonov. To je garancija za nas, da bodo opravljene še zadnja dela. Torej, imeli smo strategijo, eh, ki je temeljila na tej garanciji. Torej, naši ljudje so tam 20 mesecev delali. Uh, samo modal, modalitete niso bile take, kot je bilo dogovorjeno in prenova ni bila v celoti, celoti zaključena. Zato 20 odstotno nižja eh, najemnina in 5 milijonov garancije. Najemodajalec sicer ni eh, zelo srečen s tem, ampak pogodba je pogodba. Bref, Torej, ta proces eh, je nepovraten in moramo ga zaključiti. Torej, glasujemo. Um, poimensko glasujemo, torej glasujemo. Konec glasovanja. Torej je sprejeto 18 za, proti enemu, proti in pet vzdržanih. Torej konec glasovanja. Kolegice in kolegi in se oproče morda predsedstvo ni bilo zadosti avtoritativno, sedaj pri koncu, ampak je bila pa to zanimiva razprava in ni se želel preveč skraševati tega. Torej, naslednja seja bo 15. februarja tukaj v Bruslu. Hvala. Nihče več ne želi besede, torej smo končali.